colleagues can you please take seats because i would like to start the an Kolegice in kolegi, prosim, da sedete na svoja mesta, ker bi želeli začeti z današnjo sejo. Na začetku Aha. si eh, reči. To je druga polovica eh, dneva, prvega dneva tega dolgega sestanka regij. Imamo izmenjavo eh, mnen z dvema ministroma iz novih držav članic in sicer iz Poljske in iz Češke republike, oba sta odgovorna za regionalni razvoj. Gospod Kubjak, minister iz Češke republike, je prvi naveden na mojem programu. Bomo prvič poslu, eh, poslušali Poljsko. Gospod minister, beseda je vaša. Hvala spoštovana predsednica odbora regija, profesorica Hübner, gospe in gospodje. Malo vas je verjelo v hitr uspeh izvajanja kohezijske politike EU v novih državah članicah Srednje in Vzhodne Evrope. Veliko Eh, vprašanj je ostalo odprtih. Ali se bodo strukturne spremembe začele k malo, ali bo lahko uprava ko s novim izzivom in ali bo lahko ustvarila učinkovite sisteme eh, implementacije in ali bodo nacionalni proračuni prenesli breme sofinanciranja. Danes vemo, da nam je uspelo in Poljska je v veliki meri izkoristila možnosti skladov kohezijske politike in zato imamo dolg seznam seznam pozitivnih merljivih rezultatov eh, črpanja eh, skladov EU. Eden glavnih rezultatov je izvedba največjega eh, vlaganja v modernizacijo v polski zgodovini in to je bil prav gotovo eh, Eh, to je bila prav gotovo spodbuda za strukturne spremembe. Evropski skladi so tudi pomagali oblažiti učinke zunani šokov in so tudi pomagali pri izvajanju nacionalne politike na področju stabilizacije javnih financ. Poleg tega smo morali spoštovati pravila in standarde Evropske unije kohezijske politike in tako je polska vlada na več ravneh bila prisiljena uvesti take spremembe, ki so bile potrebne za povečanje učinkovitost same vlade in eh, tako smo lahko tudi ustrezno obvladovali vsa oska grla in procese. Vse to pa je prispevalo k hitrejši gospodarski rasti naše države, Tako smo tudi zmanjšali zelo veliko razliko med polsko in visoko razvitimi gospodarstvi EU in tako smo lahko tudi zmanjšali učinek globalne finančne krize na polsko gospodarstvo. Na polskem je kohezijska politika sinonim rasti. Med leti 2007 in 2012 je polsko gospodarstvo beležilo najvišjo rast v Evropski uniji približno 4 odstotke je bila ta rast v primerjavi s povprečjem EU, ki je bilo ni celi 4 odstotke. Poleg tega je Poljska ostala na poti gospodarske rasti tudi v letih krize, v letih 2009-2010. In zahvaljujoč relativno visoki rasti, BDP-ja med 2007 in 2012, se je razkorak med Polsko in eh, 27 državami, članicami EU, zmanjšal bistveno. In sicer za 14 odstotnih točk. Če merimo eh, rast BDP z rastjo BDP na prebivalca. Kar zadeva. Eh, proces konvergence je leta 2007 Poljska bila prva in pričakujemo, da bo do leta 2015 Poljska dosegla približno 70 odstotkov povprečja Evropske unije, kar pomeni, da je približno 5 odstotkov tega rezultata posledica uporabe eh, skladov EU. Lani 2012 Ta raven ni bila eh, višja od 66 odstotkov in to je pomembno podariti. Pozitivni učinek kohezijske politike EU je viden na mnogih področjih. Ostvarjanje novih delovnih mest, izboljšanje veščine in znanja delavcev, večja prilagoditev zahtevan trga, modernizacija prometne infrastrukture, vključno z izgradnjo avtocest in pomembnih in potrebnih pogojev za razvoj gospodarskega in socialnega ter političnega sodelovanja med evropskimi regijami. In eh, gospodarski subjekti so izkoristili pomoč EU skladov, ki je bila namenjena vlaganju v človeške vire. Tako lahko naši ekonomski subjekti uspešno tekmujejo na mednarodnih trgih ne samo zaradi nizkih cel, ampak zaradi inovativnih proizvodov in promocij naših blagovnih znamk. Skladi EU so polskemu gospodarstvu pomagali k večji konkurenčnosti in tako smo lahko eh, se prilagodili na šoke med ponudbo in popraševanjem. In naša podjetja, ki so dobila eh, sredstva od EU skladu, so lahko povečala opredmetena sredstva za 20 do 25 odstotkov. Poleg tega so povečala tudi stopno investiranja. Število ustvarjanih delovnih eh, mest je približno več 100 tisoč, tako se ocenjuje. Poljska je tudi tista država po Nemčiji, ki je imela najnižjo stopno brezposelnosti med 2007 in 2012. 3,8 odstotkov je samo znašala naša stopna brezposelnosti. Vse to pa smo uspeli doseči zahvaljujoč sredstvom EU. Ampak eh, še ena pomembna stvar je tukaj. Kohezijska politika eh, deluje v obeh smerih. Tukaj so koristi tudi za. Eh, EU 15 držav članic. Naš raziskovalni institut je ocenil koristi za EU15 eh, zaradi kohezijske politike v letih 2004-2015. Torej, ti rezultati kažejo eh, donos 600 centov donosa na vsak evro investiran na Poljskem, v Češki republiki, na Slovaškem in na Mačarskem. Poleg tega je zahvaljujoč tem sredstvom tudi več izvoznih programov. In, uh, Zato je ta kohezijska politika tudi prispevala k večji integriranosti Polske v EU, ravno tako je spodbudila večje sodelovanje med regijami in je spodbujala rast na vzdržen način. Istočasno pa ta pomoč pomaga konsolidirati socialno, gospodarsko in teritorijalno kohezijo. Ampak v letih 2007 2013 eh, finančne perspektive niso ravno bile eh, dobre za Poljsko. Stalno smo se morali soočati z oskimi grli zaradi nejasne eh, regulacije. Stalno je, treba izra, eh, stalno je bilo treba izkoriščati razlage Evropske komisije in se posvetovati tudi z eh, revi, eh, revizorji. Eh, poleg tega so postopki eh, za vla, eh, vlaganje prošen in postopki potrditve zelo zapleteni. In zato pričakujemo pozitivne spremembe na tem področju za naslednje obdobje. Podarek je na razvoju instru, instrumentov, ki bodo spodbujali kohezijo. To pa pomeni večjo koordinacijo med EU finančnimi instrumenti, strateško programiranje, tematsko koncentriranje in pristop, ki je usmerjen k rezultatom. Polska je aktivno sodelovala v procesu razvijanja predlogov. Vesel sem, da lahko rečem, da smo do sedaj se uspeli dogovoriti o več rešitvah, ki bodo pomagale poenostaviti sistem izkoriščanja skladov EU. In kot kažejo naše izkušnje, je ustvarjanje učinkovitega sistema za skoriščenje sredstev že pol bitke dobljene. In eh, potrebujemo skubi enotno zakonodajo za vseh pet eh, skladov, tako da bo tudi eh, poraba skladov za kmetijstvo in ribištvo bolj racionalna. Potem je tu še digitalizacija komunikacij med korisniki, kar je tudi potrebno bolj razviti, in pa digitalizacijo eh, komunikacije med institucijami. In vse te spremembe bodo pomagale tako uporabnikom teh skladov, kakor tudi institucijam. Zato želim izkoristiti to priložnost in se Evropskemu parlamentu zahvaliti za uspešno sodelovanje v pogajanjih na področju zakonodajnega svežna o eh, kohezijski politiki, ki bo kmalo končal. Eh, sodelovanje z odborom regije je egzemplarno, temelji na pomembnih razpravah in to sodelovanje lahko služi tudi kot model, ki naj ga, eh, ki naj ga uporabljajo tudi drugi odbori. Še nekaj vprašanj je, s katerimi se bo treba ukvarjati, predvsej jih je bilo pa zelo, nekatera so pa že zaprta. V glavnem gre za makroekonomsko pogojevanje, za zaposlovanje mladih in eh, to so težka, sporna vprašanja včasih, ampak ena stvar je gotova, rešitev, da moramo sprejemati tako, da bi paralizirali eh, uporabo eh, kohezijske politike in da bi zmanjšali njeno učinkovitost. Zato naj vam povem nekaj misli o tem, kako se temu izogniti. Ne začnem z makroekonomskim pogojevanjem. Veliko eh, razprav je bilo o tem in težko se je bilo pogajati eh, s svetom o njegovem stališčem. Za Poljsko so te težave dokaz, da morajo instrumenti biti jasni, da morajo pravila biti jasna in postopki se morajo sprejeti, zato da se izognemo različnim razlagam zakonodaje. Poljska prizna, da je potrebno okrepiti instrumente gospodarskega upravljanja v EU, zato da bi ustvarili stabilne makroekonomske pogoje, da bi dosegli cilje Evrope 2020 oziroma da bi dosegli cilje strategije za Evropo 2020. Makroekonomsko pogojevanje bi zato se moralo uporabljati pri vseh investicijskih in strukturnih skladov EU. Če bomo makroekonomsko pogojevanje omejevali samo na kohezijske sklade, bo eh, To veljalo samo za države, ki uporabljajo te sklade, ki črpajo iz njih in tako bomo ustvarili eh, nepravično situacijo. Zato Eh, moramo tudi paziti na gospodarsko upravljanje in EU sklade. Makroekonomsko pogovarjanje ne sme paralizirati črpanja skladov in ne sme ustvariti negotovo območje in negotovo vzdušje, kar zadeva pričakovanja držav članic. Zagotoviti moramo tudi pravo povezavo med učinkom skladov in makroekonomskimi dejavniki. Poljska meni, da, bi ta, eh, da je ta odnos vprašljiv, kar zadeva makroekonomske postopke. Potem eh, eh, okvir uspešnosti in rezerve. Poljska je podprla oba instrumenta, kajti menimo, da bosta ta dva instrumenta pomagala pri uporabi EU pomoči. To smo naredili na podlagi izkušenj iz trenutnega programskega obdobja. Poljska je ena od tistih dveh Eh, držav članic, ki sta uporabili rezervo za uspešnost na nacionalni ravni. Upoštevajoč politične posledice eh, tega instrumenta ne sme biti nobenega mesta za napačno razumevanje tega instrumenta. Tega instrumenta pa ne moremo uvesti, ne da bi upoštevali trenutno situacijo, ne da bi izboljšali metode za določanje ciljev in pa uh, meril za te cilje. Potem še nekaj v zvezi s finančnim upravljanjem. Delo, ki je opravljeno na tem področju, bi nam moralo omogočiti napisati bolj jasna pravila in se izogniti zmedam. Zato menimo, da je zelo pomembno opredoliti koncept nepravilnosti in sistematskih nepravilnosti. Prav tako moramo določiti pogoje, pod katerimi se izvajajo prilagoditve. Za zaključek upam, da bodo izkušnje in predlogi Poljske in drugih Eh, uporabnic eh, skladov kohezijske politike povečali učinkovitost te politike tudi v prihodnje. Veselim se že hitrega zaključka pogajan o kohezijski eh, zakonodaji in tako bomo lahko začeli koristiti evropske strukturne investicijske sklade že na eh, začetku leta 2014 in močno sem prepričan, da je to tudi naš skupni cilj. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, minister Kubjak. Običajno ne ploskamo, to je bilo izjemno. Državni sekretar eh, Daniel Brown, imate besedo za svoje uvodne besede. Hvala lepa, draga gospa. Hübner, spoštovana predsednica odbora regij, spoštovane članice in člani Evropskega parlamenta, spoštovane članice in člani odbora regij. Prosili so me, da predstavim naše izkušnje na, na področju kohezijske politike. Rekli so tudi, naj bom kritičen in se bom potrudil izpolniti to obljubo. Najprej najlepša hvala za to priložnost mislim, da so izmenjave mnen z Evropskim parlamentom zelo pomembne. Se Evropski parlament igra boljšo vlogo kot prej in eh, tudi bolje razume eh, probleme na terenu, kar je bistvenega pomena za uporabo strukturnih investicijskih skladov. Upam, da bom tudi sam s svojim prispevkom prispeval k izboljšanju kohezijske politike, kar je zelo pomembno za solidarnost med državami članicami in državljani. Govoril bom o treh stvarih. Prvič, izkušnje s kohezijsko politiko v Češki republiki, opisal bom pozitivne učinke, potem drugič, govoril bom o težavah in o naukih eh, tega včasih. Eh, bolečega procesa in potem bom na hitro povedal tudi nekaj besed o eh, pripravah bodočih programov in potem bom naštel tudi zunanje dejavnike, ki nam kažejo, na kaj bi se morali osredotočati sedaj in tudi v prehodni naravni EU. Poskušal bom tudi dokazati, da potrebujemo takšno evropsko razvojno politiko, ki bo prispevala k razvoju regij in cele Evropske unije. To pa je mogoče narediti le, če bomo znali eh, maksimalno izkoristiti sredstva, ki so temu namenjene. Češka republika je srednjeevropska država, srednje velikosti, 10 milijonov prebivalcev imamo ogromen razvojni potencial tudi za EU, to je država, ki je postala članica leta 2004, kot veste, torej za nami je sedaj prvo celo programsko obdobje. Prvo krajše programsko obdobje 2004-2006 je bilo obdobje, v katerem je Češka republika eh, izkoristila 2,6 milijarde evrov sedaj imamo na razpolago 26,7 milijard evrov, 60 odstotkov tega denarja pa je bilo izplačano končnim eh, uporabnikom. Češko gospodarstvo je odprto, gospodarstvo okoli 80 odstotkov poprečnega BDP na glavo prebivalca. In Imamo osrednjo regijo, kjer je tudi prestolnica, ki se v celoti eh, ki se eh, razlikuje od cel, celotnega eh, ozemlja. In za nas so bili skladi EO bistvenega pomena za javna vlaganja na ravni občin in pa tudi za majhna in srednja podjetja. Mislim, da je Česka reprezentativni vzorec regije z vidika značilnosti in izkušenj. Sedaj si pa poglejmo te tri točke, ki sem jih omenil na začetku. Učinki najprej. Naj rečem, da kljub vsem težavam, ki smo jih imeli, je kohezijska politika pozitivno vplivala na češko gospodarstvo, tako eh, na makroekonomski ravni, kakor tudi v smislu vidnih rezultatov. Kar zadeva učinke, študije neodvisnih gospodarstvenikov kažejo, da ima kohezijska politika multiplikativni učinek ni celih tri odstotne točke na rast BDP, to se pravi en evro, en evro, ki je vložen, prinese pardon, 1,3, 1,3 evra za češko gospodarstvo. In eh, Prav tako pa skladi za eh, kohezijsko politiko oziroma kohezijski skladi predstavljajo samo ni celih tri odstotka BDP EU Eh, pri nas črpamo približno 45 odstotkov, ta odstotek je seveda dosti večji na mačarskem, eh, polskem in eh, drugih državah. Seveda se, bi se lahko zgodilo, da če denarja ne bomo znali uporabiti oziroma če ga ne bo, to lahko omaja zaupanje v E. Naj omenim tudi polsko študijo o ekonomskih koristih. Vsak evro, ki se porabi na češkem iz kohezijskih skladov, gre 65 centov nazaj v EU15, eh, e Francijo, Avstrijo, Nemčijo in drugim. Ta donos je rezultat različnih eh, programov, ki so eh, sklenjeni. Torej, ta denar ni izgubljen, ki je vložen pri nas. Potem, kateri so o otepljivi in eh, nalivi rezultati. Od leta 2004 je bilo ustvarjenih več kot 100 tisoč delovnih mest, zahvaljujoč projektom EU. V tekočem obdobju 2013, torej do 2013, smo tudi dosegli veliko. 200, več kot 200 novih inovativnih podjetij imamo, Potem imamo tudi centre, raziskovalne centre, ki bodo koristili univerzam in drugim institucijam in to bo seveda spodbudilo inovativnost tudi za celo EU. Imamo tudi no, novo infrastrukturo, ki jo lahko vidite, če pridete k nam. Regi, eh, regionalni centri so tako dosegljivejši, izvozniki iz Nemčije, Francije, š, eh, Španije imajo tako boljši dostop do nas in naši eh, v te države. Potem smo zmanjšali tudi upravno breme za ljudi. Sedaj je več kot 500 tisoč kontaktnih točk za javno upravo. Ljudem ni več treba hoditi po dokumente in eh, potrditve dokumentov v urade v Pragi ali v prestolnici ali v regionalne centre, ampak grejo lahko ljudje na najbližjo pošto ali eh, drugo Eh, bližjo kontaktno točko in vse lahko uredijo na enem mesti. In sedaj naslednji prispevek kohezijske politike, to je manj opremljivo. To pa je ustvarjanje novih postopkov, razvijanje institucij. Sedaj uporabljamo strateško načrtovanje, uporabljamo evalvacije, ne samo na področju kohezijske politike, ampak tudi druge institucije so bolj profesionalne zato ker smo vzpostavili sisteme usposabljanja javnih uslužbencev eh, zdravo eh, upravljanje je postalo standard če cilji niso doseženi je treba stvari izboljšati eh, to smo naredili tudi na nacionalni ravni ampak tu gre za pozitivne ne, ne toliko otipljive dosežke ki se bodo pa videli čez nekaj let torej Veliko smo se tudi naučili, uporabljamo tudi najboljše prakse drugih držav iz EU. Veliko držav članic izkorišča kohezijsko politiko in tudi eh, pri njih so nekateri dosežki manj oprejemljivi, pa bo dolgoročni. To je bil prvi del mojega prispevka. Drugi del, praktično izvajanje, naše izkušnje. 8 tisoč projektov se izvaja z vsemi pozitivni učinki, ki sem jih ravno kar eh, navedel, ampak kljub temu imamo težave zaradi notranjih razlogov. Veliko ljudi se je menjavalo, nimamo zakona o javnih oslužbencih, politična nestabilnost je bila prisotna eh, cela struktura je bila kompleksna, struktura za izvajanje. Potem je prišlo tudi do menedžerskih napak in plačali smo kar visoko ceno za vse to. Eh, potem so pa se začele uporabljati rešitve, akcijski načrt je bil potrjen, pripravili smo ga v sodelovanju s komisijo in na ta način smo želeli izboljšati eh, postopke eh, in eh, sistem javnih naročil, upravljanje, nadzor e, med institucije smo tudi ustrezno porazdelili relevantne pristojnosti. Skratka, e, stroški so bili za nas visoki zaradi napak, ampak zaradi napak je prišlo tudi do zamud. Kaj je pomembno za nas? Iz teh napak smo se nečesa naučili za prihodnje. Te nauke sedaj uporabljamo. Ne bom ponavljal vsega, kar je povedal polski kolega tudi mi smo zelo poglobljeno pripravljali vse za naslednje obdobje. Imamo novo strategijo, želimo se osredotočati na bolj strateške cilje. E, ocenjujemo, kje bo potrebno posredovati. E, želeli bi se izogniti situaciji, kjer bi evropska sredstva izkrivila trg želimo izboljšati metodologijo, ustvariti ustrezno okolje in izboljšati komunikacijo med, eh, med eh, uporabniki sredstev in eh, oblastmi in to bomo v celoti digitalizirali. Naučili smo se veliko, kot sem rekel, težave smo imeli in sedaj se trudimo, da napak v prihodnje ne bi bilo več. Dovolite mi, da se sedaj dotaknem tretjega dela svoje predstavitve. Že na začetku sem povedal, da smo se morali soočati ne le samo z notranjimi eh, razlogi, ampak tudi z zunanjimi dejavniki, ki so vplivali na izvajanje kohezijske politike. Kriza je trajala pet let. Kar hudo je ta kriza prizadela češko gospodarstvo. Smo odprto gospodarstvo, smo tranzitna dežela in pet let smo seveda beležili padec eh, makro ekonomskih eh, indikatorjev in seveda je to vplivalo tudi na niže ravni. Potem smo imeli poplave. Zaradi teh poplav je prišlo do zamud pri izgradni infrastrukture in to je povzročilo kar veliko težav regijam, pa tudi eh, državni upravi. In naslednja stvar, ki jo želimo meniti, Komisija je kar stroga, izgleda tudi zaradi kritike računskega sodišča. Mislim, da je dolgoročno potrebno najti neko srednjo pot. Nujno se je osredotočiti na podeželje, eh, treba je eh, se osredotočiti na resnične poskuse goljofi, ne pa kaznovati napak ali formalnih eh, napak. Bojim se namreč, da se stvar nagiba k situaciji, kjer eh, napak sploh več ne bo, ampak napak ne bo več zato, ker nihče več ne bo nič delal s kohezijskimi skladi. Vem, da je veliko pravil, ampak veliko krat se ta pravila oblikujejo zato, da se pokrije hrbt institucijam v primeru kontrole in revizorjev. Mislim, da, se, da ne bi smeli kaznovati retroaktivno, ne bi smeli odpirati že zaprtih zadev, kajti to povzroča negotovost. Verjetno ste brali letno poročilo računskega sodišča in v poročilu je poziv, da se odpravijo nepravilnosti. In mislim, da Ne smemo uspešnosti Evropske komisije in drugih institucij meriti eh, za stopnjo učinkovitosti izterjave sredstev od uporabnikov. Še naprej moramo izvajati pritisk na nacionalne organe, da izboljšajo svoje delo, ampak obsesija z napakami in obsesija s popravljanjem teh napak ne bo prispevala k bolj inovativnim projektom kajte to bi bila pre težka, preveč tvegana situacija. Kar zadeva usmerjenost te politike v prihodnje, mislim, da bi se morali vsi truditi, da bi v celoti izkoriščali možnosti, ki jih nudi ta politike. Izvajanje te politike je eh, prvi cilj, vendar pa pri tem moramo paziti, da je ne bomo uporabljali za neumne projekte, ki ne prinašajo nobene dodane vrednost. Pomembno je, da se kohecijska politika v celoti izvaja v vseh državah članica. Trenutno ni veliko vidnih rezultatov. Povdarek na rezultatih je seveda eh, dober, eh, je, je pohvale vreden in komisiji se zahvaljujem za nove predloge, ki so pametni in upoštevajo novo situacijo. Neizkoriščen potencial bi pa pomenil neuspeh te politike in to bi poslalo tudi negativno sporočilo med ljudi ravno pred volitvami. Če se vrnem k krizi, moramo eh, čim bolj pomagati tistim regijam, ki bodo pomagale celi EU. Petletna kriza je tudi rezultat eh, pomankanja impulzov za rast. In kohezijska politika je bistveno orodje, ki lahko pomaga spodbuditi javna vlaganja. Kohezijska politika lahko pospeši ustvarjanje novih delovnih mest in lahko pospeši rast. To je pomembno za gospodarsko oživljanje in to prav gotovo tudi prinaša dodano vrednost. Če mi dovolite še nekaj besed v tej zvezi. Danes zapovdne je potekalo glasovanje o spremembi splošne uredbe in to glasovanje ni odprlo vrat k širši rešitvi, zato se zahveli, zahvaljujem gospodu Vlasako in kolegom za vse napore, ki so bili vloženi v to. Smo nekoliko razočarali z končnim rezultatom, kajti menimo, da ta predlog ni zahteval dodatnega denarja, ampak je ta predlog zahteval strukturne spremembe. Šlo bi za sistemsko podaljšanje in v ESF in, v ESF in drugih predlogih so sklepi sveta prinesli zelo konkretne rezultate. Večletni finančni okvir se je celo spremenil posledično. In zato mi je žal, da se je odbor in tudi parlament odločil, da pač tako glasuje. Vendar pa podpiram delo tega odbora. Menim, da bi to morala biti to tudi tista, tista točka, tisto mesto, kjer bi se kohezijska politika podpirala. Prepričan sem, da bi vsi morali maksimirati iz koriščanje, črpanje teh sredstev in kot je poljski kolega povedal, to pomeni tudi, da moramo kmalo zaključiti pogajanje. E, omenjal je tudi makroekonomsko pogojevanje. Rešitve morajo biti dogovorjene med državami članicami. Mi bomo razvoj dogodkov spremljali, ampak naj vam povem naslednje kot sporočilo. Poskušajmo v najkrajšem možnem času zaključiti ta trialog. Najslabše sporočilo, ki bi ga lahko poslali evropski javnosti, bi bilo to, da ne moremo zagotoviti pravočasni začetek novih programov in da bi se vse skupaj potem preložilo na leto 2015. To bi bilo res zelo slabo, uh, slabo sporočilo. V svojem prispevku sem želel povedati, da so učinki kohezijske politike vidni, da ponazarjajo dodano vrednost EU, da sicer eh, prihaja do težav eh, pri izvajanju te politike konkretno na Češkem. Poskušali smo rešiti te težave, včasih zato plačali visoko ceno, ampak smo odločeni, da bomo uh, Eh, oblikovali bolj učinkovito politiko do leta 2020. Želimo, da bi pravila bila stabilna, želimo, da se uporablja zdrava pamet, ko gre za uporabnike te politike in želimo najti ravnotežje med eh, eh, strogim nadzorom in bojem proti napakam. In tudi, mislim, da je to bistvena vloga tega odbora, razpravljati bi morali o rezultatih te politike, sodelovati s komisijo v partnerstvu in ne smemo pozabiti, zakaj je ta politika bila sploh oblikovana. Zato, da pomaga regijam, da se razvijajo, da eh, pomaga pri ustvarjanju novih delovnih mest in eh, da spodbuja rast in eh, prepričan sem, da boste pomagali v tem boju. Najlepša hvala za vaše vabilo in eh, za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod minister. Like hvala lepa. Začenjamo z razpravo. Najprej Jan Olbricht. Yes, uh, you, uh, uh, uh speakers, this, this is, is... Hvala lepa obema. Pozitiven signal je. Po splošni izjavi, kako čudovita je kohezija kohezijska politika, da dobimo tudi nekaj konkretnih sporočil. In seveda lahko to stvari ali zadovoljstvo ali pa nezadovoljstvo pri nekaterih kolegih. Pridimo k bistvu. Mimo grede, ravno kar ste razložili eh, težavo z napakami ali gre naprimer za rabat Združenega kraljestva politična, za politično izjavo ali kaj drugega. Dobro, kakorkoli že. Ne gre za to, ali smo novejša ali starejša država članica. Bom pa sedaj spregovoril polsko. Zadal vprašanje gospodu Kubjaku. Stanovisko polske je spravo. Mnenje polske, ko govorimo o makroekonomskem pogojevanju, je zelo kontroverzno in je sporno tudi tukaj v odporu regij. Predstavili ste argumente, da bi bilo nepošteno, če bi bili edini, ki bi bili kaznovani zaradi tega. Rad pa bi poprašal po več podrobnostih. Maastrichtska pogodba je bila zelo jasna glede tega. Bile so uvedene določene sankcije, ki so povezane z makro ekonomskimi pogoji. Tukaj pa sedaj uporabljamo dodatne elemente, govorimo o dodatnih sankcijah, ki bi lahko ovirali izvedbo kohezijske politike. Sam tudi sem poljak, moram pa reči, da se ne strinjam popolnoma z vašim argumentom, da bi bilo to nepošteno. Ne želim biti edini, ki bo kaznovan. Dajmo kaznovati tudi druge, nekako tako se zdi, da nekateri razmišljajo mislim, da moramo iskati smiselno rešitev za vse, tako da bo ta politika učinkovita, pa tudi, da bodo pričakovanja določenih držav članic izpolnjena. In to je po mojem mnenju smer, v katero želi iti gospa Hübner. Ta argument je zanimiv, vendar pa ni politično gledano popolnoma prepričljiv. In še vprašanje za gospoda Brauna na češkem in na polskem smo imeli podobne administrativne strukture, uvedli smo regije. Tudi vi ste v svojih administrativnih strukturah eh, uvedli neko razdelitev. Zanima me, ali želite tej lokalni ravni dati možnost, da upravlja skladi. Kolarska Bobinska. Hvala lepa. Zelo lepo je videti ministra obeh držav ko govorite o regionalnih politikah. Tako da imam bolj splošno vprašanje. Malo bo minilo deset let, odkar sta države pristopili k EU. Če gledamo iz perspektive teh desetih let, ali menite, da je eden ciljev evropske regionalne politike dosežen, namreč, da je vloga skladov in regionalne politike pri zmanjševanju razlik med regijami, ne samo med državami, izpolnjena. No? Vem, govorili ste o tem, da en evro doda eh, vrednost eh, še v gospodarstvu, vendar pa revne regije in bogate regije v naših državah. Ali razlike še vedno ostajajo? Hvala lepa. Smolkova. <clears throat> Hvala lepa vprašanje za oba. Če pa smem, bom začela z gospodom Brownom. Na zaključku svojega govora je podal pripombo na glasovanje danes zjutraj. Zanima me, ali je nov v vladi, ali je bil že prej v vladi premijer nečasa, kajti če je bil, bi mu lahko bili februarja svetovali na zasedanju sveta, da bi naj na mesto 900 milijonov evrov plus, zahteval 1 plus 3, to je torej opomba, obrobo. Sedaj pa vprašanje z oba. Znano je, da sta Polska in Češka med tistimi državami, kjer je razdeljevanje sredstev za projekte, nekaj, o čemer ne odloča samo državna raven, na ravni ministerstv, torej ne samo na centralni ravni, del teh sredstev se namenja tudi eh, zravni lokalne samoprave. Kakšno je vaše mnenje, kakšen je odstotek teh sredstev, ali je to učinkovito, ali je to smiselno za kohezijsko politiko, da izpolnjuje svoje cilje, da je učinkovita, neposredna, da se jo boljše nadzira in da preprečujemo korupcijo, ki je niste omenili, jo pa poznamo. Veremo časopise, na katere države so na boljšem, druge na slabšem. Osebno pa menim, da ko delimo sredstva lokalni samopravi, da lahko bolje preprečimo korupcijo in ta sredstva bolj učinkovito upravimo. Hvala lepa. Viktor Boštinar. Hvala lepa, Viktor Boštinarov. Thank you so much, Madam Chair. Hvala lepa, predsednica. Najprej bi rad pozdravil oba govornika. S predstavniki polske vlade sem kot poročevalec imel privilegij tesno sodelovati s hodom Brownom, sem se srečal vse dvakrat in to je bila zelo, zelo uspešna izkušnja, takrat eh, veliko boljša, kot eh, sem imel svojo nekdanje romunsko vlado. To mora biti jasno omenjeno. Drugič, naj izpostavim vlogo Polske v kohezijski politiki na splošno. Imeli smo zelo inovativne koncepte, potem pa tudi abstraktne podobe kohezijske politike. Poljska ima vodilne izkušnje v Evropi na tem področju. Romun sem in sem zelo vesel, da je država, ki je pristopila k EU po 2004, postala vodilna, kar se konkurence tiče, in gonilo za izboljšavo in prenovo kohezijske politike. Zdi se, da lahko prišle, ki včasih bolje opravijo delo kot starejše države članice. Tretja točka. Nekoliko bom nasprotoval izjavi gospoda Brauna. Preveč medvladne ravni škodi kohezijske politiki. Bodimo pošteni. Rezultat sveta februarja ni bil tak, da smo prišli do preč medvladne ravni. In to je postal sovražnik kohezijske politike. To je nekaj, kar želimo izboljšati v prihodnosti. To je nauk, ki ga ne spremejo vsi z veseljem, vendar pa parlament je storil vse, kar je bilo mogoče, da bi prebrodili dediščino medvladnosti. Sedaj pa še romunski priokus. Vaš prispevek je bil zelo pomemben za nas. Najprej. V Romuniji, in to so sklepi študije, ki sem jo sam pripravil za svojo državo. Pravna in institucionalna nestabilnost je bila omenjena tudi eh, strani češkega govornika. V Romuniji pa je to šlo veliko globlje in je še veliko bolj škodljivo za kohezijsko politiko. Politično umeševanje in odnosi med političnimi vladajočimi silami in politično klientelo imajo dramatičen učinek na javna naročila in na vlogo računskega sodišča, romunskega in evropskega. Potem pa še odločitev, da smo suspendirali šest operativnih programov v skupni vrednosti do šestih milijard evrov. To je bila dramatična dediščina za obdobje 2009 do 2011. To je bio velik poduk za nas, Romune. Pomankanje strategije, zelo sem vesel, da lahko sledimo polskemu modelu, pošteno rečeno, kot pro-evropec in kot trden zagovornik kohezijske politike, sem navdihnen zaradi smeri, v katero Polska gre in kako razvija strategije za prihodnost. V primeru Romunije pa to ni bila prava strategija. Imeli smo včasih samo nekaj lažnih in potem eh, smo bili sofinanciranja s krizo, ne samo v Romuniji, tudi v drugih državah, smo se soočili z dramatičnimi posledicami, ko ni bilo sofinanciranja. Prav tako pa je šlo za proračunsko načrtovanje za eno leto naprej, za politiko, ki zahteva daljše obdobje, sedemletno. Več letno pripravljeno proračuna je ključnega pomena in šele sedaj se v Romuniji tega lotevamo. Še nekaj. Zelo slabe institucionalne instit zmogljivosti na polskem, na češkem imajo institucije, ki preverjajo, nadzorujejo izvajanje politik v Romuniji, pa ne samo v Romuniji, ne želim s prstom kazati samo na Romunijo, da bom pa tudi dodal drugih držav. Imamo tudi druge države, ki so zelo revne in ki niso uspešne, administrativno in institucionalno gledano. To je postala velika ovira pri napredovanju in pri uspešnosti kohezijske politike. Glede na to, da je ta razprava eh, zelo pomembna. Se moramo veliko naučiti iz preteklosti, prav tako pa je to pomembno za komisijo. To, kar ste videli, gospod Brown in gospod Kubjak, to je tudi sporočilo za Evropsko komisijo. Poenostavitev. standardi, ki jo ločajo o suspendiranju sredstev. To bi morali zagotoviti enake kriterije in standarde, ne pa dajati prostora kakršnem koli subjektivizmu. Hvala lepa. Hvala lepa, Viktor. Še tri govornike imamo, časa pa ne. Tako da bodite kar se da kratki, osredotočite se na vprašanja. Plenkovič in potem še dva in zaključujem se z nami. Thank you very much, uh, Madam uh, President. Hvala lepa gospa Hübner, predsednica, rad bi se zahvalil ministroma iz Polske in Češke republike. V tej priložnosti bi se rad navezal na plodno sodelovanje, ki ga je Hrvaška kot država kandidatka in država pristopnica imela z obema vladoma. Čeprav posebno pa bi rad izpostavil izkušnje, ki smo jih imeli med eh, hrvaškimi okraji in polskimi vojvodstvi. To je bilo zelo dobro sodelovanje, ko smo potem podpisali tudi sporazum o sodelovanju med štirimi hrvaškimi okraji in štirimi polskimi vojvodstvi, velikopolski, vukovarski, zagrebški, spodska, patski in tako dalje. To sodelovanje je bilo torej zelo dobro. Vse te izkušnje, ki jih je Poljska imela pri opolnomočenju regije, kar se tiče absorpcijske zmožnosti, kohezijskih skladov je bila v pomoč Hrvaški in s tem specifičnim znanjem bomo v prihodnih letih in v prihodnih finančnih perspektivah skušali to znanje uporabiti, čeprav je velikost države drugačna, tako da niso vsi recepti, ki ste jih izvajali vi, prenosljivi na nas. Kakorkoli že, zdi se mi, da ker bomo imeli milijardo ali morda celo 1,3 milijarde evrov na voljo v naslednji finančni perspektivi, mislim, da je povezovanje na mestu in je to lahko zelo koristno za večjo absorpcijsko zmožnost in za razvoj kohezijskih skladov na Hrvaškem in za izpolnitev tega. Zato sem hvaležen za sodelovanje, ki je potekalo do sedaj. Hvala lepa. Hvala lepa, Oldrich Vlasak. Hvala lepa, predsednica. Najprej bi rad pohvalil obe predstavitvi novestnikov ministrov in naj omenim pomemben vidik. Veliko smo se naučili iz zadnjega obdobja in mislim, da je pristop naše vlade za prehodne dobe boljše. Najprej zniževanje števila operativnih programov, 24 na 8, potem samo ena metodologija za vsak program in enega za sistem po vsej državi. To je zelo pomembno za prihodnost. Vprašanje za oba je sledeče. Ali imate kakšne težave, ko govorimo o zakonodaji in ali vidite kakšne grožnje za prihodnje obdobje? Hvala lepa. Eh, Hvala lepa. In še zadnja gospa Maletič. Hvala lepa, predsednica. Rada bi se zahvalila tudi sama obema predstavitvama, kolegi iz Češke in tudi kolegi iz Polske. Nekaj vprašanj, najprej glede ukrepov, ki ste jih izvajali za financiranje priprave projektov in tudi vprašanje sofinanciranja in prefinanciranja, predhodnega financiranja, katere finančne instrumente ste uporabili za to in potem kako fiskalno konsolidacijo ukrepe na tem področju komponirate z vrčevanjem ukrepi s potrebo po tem, da je potrebno imeti več sredstev za inovacije, za kohezijsko politiko. To je za nas na Hrvaškem zelo pomembno, tako da bi rada izvedela več o tem. In naslednje vprašanje. Priprava projektov. Ali ste že začeli s pripravo projektov za obdobje 2014-2020? Vem, da operativne programe še pripravljate in druge strateške dokumente, vendar pa. Pri nekaterih večjih projektih je potrebno začeti veliko prej. Zato me zanima, ali ste že začeli s pripravo. Hvala lepa. Hvala lepa. Ivars, Godmanis. Zaključili smo že seznam, če pa boste kratki. Ne, ne, pozorno sem sledil temu, kar sta povedala oba govornika. Vprašanje imam za češkega ministra. Kaj se pravzaprav res dogaja? Kaj ti tukaj, ko gre za plačina? Um, to nima opravka z infrastrukturo. Leta 2011 smo popolnoma prenehali, nimamo nobene razlike med januarjem in decembrom. Potem se je ostavilo 2012 in sedaj, če si ogledamo, ESF, Češka republika, imamo enako stopno absorpcije brez kakršnekoli sprememb. 2014 je bilo zaključno leto, in nikoli se ne poveča absorpcija od januarja do septembra. V ERDF je zadeva enaka. Lahko bi rekel, da so podatki, najdene podatki julija, kazali eh, izboljšanje za 2 odstotka. Dejali ste, da je to pač tako zaradi razmer. Vendar pa dobro bi bilo vedeti, ker poročilo Lasaka kaže, da so obveznosti lahko zelo resne za države, ne za Slovaško, Romunijo da in potem Češka tudi, koliko sredstev bi lahko bilo razbremenjenih, če seveda tega ne podošujemo naslednje leta. Seveda to so interne informacije, vendar pa tehnično gledano, kaj je glavni razlog, ki tiče za tem politični, regionalni? Praga je seveda posebna kategorija. Praga je bila dodatna sredstva po odločitvi sveta. Češka pa bo izgubila 25 odstotkov sredstev v naslednjem obdobju. Kakšen je razlog, kaj ti drugače ste ena najboljših držav v Evropi? Hvala lepa. Zdaj pa seveda prosim ministra, nekdo bo začel prvi, da odgovorite. Češka, Brown prvi. Hvala lepa za vprašanja in za povratne informacije. Skušal bom biti kratek. Prva tri vprašanja so bila povezana. Gre za vlogo regije kakšen odstotek bi moral biti posvečen regionalni ravni in kakšna je vloga evropskih sredstev o razlikah med regijami in pripravljenost sredstev. Skušal bom torej združiti ta vprašanja. Najprej. Regionalne razlike so se zmanjšale in povečale hkrati. John Bachtel bo morda to dopolnil bolj podrobno, kot pravi strokovnjak na splošno, kar se regij tiče, NUC 2 so se razlike povečale. In to je v skladu s splošno tendenco med državami članicami, da se razlike zmanjšujejo. Kar se tiče subregionalne ravni, pa so se razlike povečale v zadnjih desetih letih. Tako je na Češkem in zato ne gledamo primarno nalogo regij in regij mest pri upravljanju skušamo se osredotočati, osredotočati investicije na podregionalno raven. Imamo torej sedaj celostne pristope, eh, razlikujemo med regijami, kajti primarno ne gre za vprašanje upravljanja, gre za vprašanje večravenskega upravljanja in za nas je teritorijalna dimenzija v primer, ko je to ustrezno, ko delegiramo prejemanje odločitev ali razlikujemo na podregionalni ravni. Odločitev vlade je bila, da bomo zmanjšali število programov zaradi veliko razlogov, administrativnih, institucionalnih, po drugi strani pa smo si pozorno gledali strukturo tem, ki bodo na voljo v naslednjem programu. V sedanjem programu imamo regionalne programe, 18 odstotkov dodelite sredstva, približno potem pa ostalek, ostanek tematskih programov. Sedaj pa bomo imeli šest glavnih tematskih programov, vsakem od teh pa si potem pozorno ogledamo vsak specifični cilj in skušamo doseči dogovor z regionalnimi partnerji, partnerji in o tem, kakšen sistem bomo potem uporabljali. Ali bomo imeli celovit pristop, ali bomo imeli potem stvari delegirane, na raven regije, ali imamo urodja, ali je urodje celosten pristop, ali kaj drugega. Torej, to je še predmet razprav. Ne želimo pa izgubiti administrativne zmogljivosti v regiji. To bo ostalo. Odstotki in točna struktura, o tem se še pogovarjamo. Naši notranji izračuni pa kažejo, da bo regionalna dimenzija odstotkovno dobila več kot v prejšnjem obdobju. Tukaj je za 25 do 30 odstotkov približno. O tem se še pogovarjamo in resnično še vodimo podrobne razprave z ministrstvi. Skušamo torej zadati si cilje na področju okolja, se primer zniževanje emisij, odkud prihajajo emisije in potem pridemo na primer na katerih primerih do razlikovanja na regionalni ravni, ponekod drugot na podregionalni ravni in pogledajte si moramo tudi institucionalne ureditve. Razprava še teče torej. Gospa Kolarska, ali je vloga evropskih sredstev lahko ključna pri zmanjševanju razlik? Mislim, da obstaja razlika med tendenco, da se osredotočamo bolj na razvojen rast, na evropski ravni in kohezijska politika bi naj bila orodje za dosego ciljev do 2020 in potem na drugi strani čista kohezija. Po našem mnenju so kohezijski cilji tudi potrebni, eno naših petih prednostnih nalog, znižali smo jih, nacionalnih strateških ciljev je dejansko uravnotežen razvoj regije vendar pa spet to bomo dosegli tako, da bomo skušali razviti potencijal vseh regij, ki imajo različne potrebe in to ne pomeni nujno enake uspešnosti. Gospa Smolkova je omenila korupcijo. Nisem jo preomenil, sedaj jo bom. Da, seveda. Onda pa moram reči, da je 99% napak ne namernih. Vendar pa, seveda, to je tista kohezijska politika, ki se vidi na zven, ki je negativna in ki uničuje politiko samo, tudi na nacionalni ravni. Ne želimo se osredotočiti samo na to, prav tako si bomo gledali poenostavitev, tako se lahko izognemo namernim napakam. Sedaj pa govorimo tudi o protikorupcijski strategiji, ki bo vključena v posamezne metodologije, o katerih se pogovarjamo z Evropsko komisijo in kjer uporabljamo tudi eh, znanje Transparency International in drugih institucij. Menimo tudi, da če bomo imeli jasno metodologijo pri izbiri projektov, to je zelo tvegana faza, kar se korupcije tiče, potem bo tudi to zmanjšalo korupcijo. Vprašanje gospoda Vlasaka, ali smo pri dosegi enotne metodologije videli tudi kakšna tveganja pri zakonodaji. Pošteno rečeno ne. To so nacionalna prizadevanja in edini, ki me lahko spodleti pri tem, je torej nacionalna raven in nacionalna zakonodaja. Tako da mislim, da na to ne vplivajo procesi tukaj. Potem konkretni primeri s predhodnim financiranjem. Čisto na kratko analizirali smo skozi vse obdobje, kako lahko pomagamo prejemnikom, tako da ne bodo eh, prisiljeni vzeti posojil, prefinanciranje, kot potem eksante financiranje, ima nekaj tvegan, še posebno zaradi proračunskih pravil, ki jih imamo, tako da v nekaterih primerjih za nevladne organizacije uporabljamo predhodno financiranje. V večini primerov pa imamo modificiran sistem plačil, tako da v bistvu institucije lahko potem plačujejo prejemnikom po predhodnem nadzoru. Lahko podam nekaj primerov, kasneje torej gre za nekakšne online plačila. Fiskalna konsolidacija, da imeli smo vrčevalne ukrepe. Na srečo, zaenkrat nismo imeli kakšnih znatnih prednostnih nalog pri projektih, ki bi se potem zmanjšali zaradi tega. Priprava projektov, dve stvari na sistemski ravni. Sedaj izvajamo eksante ocene prihodnih projektov. Del tega so tudi analize, absorpcijskih zmožnosti in sedaj začenjamo s projekti. Prav tako smo že začeli s tehnično podporo za prihodnje celovite pristope, tako da financiramo tudi pripravo projektov, no, raje strategije pri pripravi teh projektov. In potem še zadnja pripomba, zadnje retorično vprašanje, da poznamo tveganje. razbremenitev sredstev, vendar pa, kot sem sam že omenil, ne vidim kakšne pametne rešitve za N plus 3, da bi potem najprej imeli do 17 N plus 3, potem pa N plus 2 in potem spet N plus 3. To ni logično, kar se mene tiče. Nismo pa nič izgubili zaradi prerasporeditve. Tako da priznam, to govorimo od začetka. To je bilo lepo darilo, to smo sami potrdili, ta 1 plus 3 za prve tri leta, vendar pa smo s tem ustvarili tudi težavne razmere, ko imamo sedaj dvojne dodelitve, ekonomija in administracija pa za to ni pripravljena. Tako da ne izogibam se težavam, to sem omenil v svojem prispevku da smo sprejeli tudi boleče ukrepe, morali smo popraviti nekatere pomankljivosti, skušali smo zagnati administracijo, pa jo pospešiti, vedeli smo si nezakonodajne rešitve, poleg tega pa bi seveda tudi naši državi pomagalo, to pa že dolgo govorimo, da bi našli sistemsko rešitev. Bomo pač morali videti, če nam ne bo uspelo, bomo morali sprejeti kakšne druge rešitve. Hvala lepa minister, sedaj pa dobi besedo minister Kubjak. Prosim. Bom kar nadaljeval na tej točki. Čeprav se bojim, da nimam več kaj veliko dodati, pojdimo lepo po vrsti, kakor ste zastavljali vprašanja. Bom začel z vprašanjem o makroekonomskem diplomatskem pogojevanju. Naše stališče ni, da bi morali vse države članice enako kaznovati ali da bi morali države prisiliti, da spoštujejo isto. Mi želimo sprejeti pravično in pošteno ureditev. Želimo uporabljati enaka pravila za vse države članice. Kadar se primankljaj preveč poveča, kar se danes redno dogaja, ni nekaj, s čimer se soočajo samo upravičenci, temveč tudi neto plačniki. Vidimo, da plačniki potem težko govorijo o makroekonomskem pogojevanju v primeru, ko niso ogroženi, ko niso predmet pomankljivosti če citiram tisto, kar sem prej povedal v zvezi s tem vprašanjem. Previdnost in razmišljanje so nujno potrebna, ko govorimo o odnosu med evropskim gospodarstvom, sredstvi in upravičenci. Nekje na sredi poti se moramo srečati. To sem skušal prej povedati. Naslednje vprašanje se je nanašalo na to, ali bi potrebovali evropska sredstva v prihodnje, tako kot jih potrebujemo sedaj. V primeru moje države, Polske, ugotavljamo, da so regije vse bolj konvergenčne, proces se nadaljuje. Govorim o konvergenci ne samo znotraj Polske, temveč imamo v mislih tudi konvergenco v odnosu do evropskega povprečja. Se pravi, ta proces stalno poteka, nobenega dvoma ni, da bomo ta sredstva v prihodnje še potrebovali. Še vedno ugotavljamo, da prihaja do določenih razkorakov in razlik tudi na polskem. Z delom želimo nadaljevati na polskem je vlada več let povdarjala, da je moč meriti učinek kohezijske politike na podlagi tega, kako je politika spodbujala gospodarsko rast, kako je odpravljala razlike med regijami, kako je odpravljala gospodarsko krizo. Te grožnje so še vedno prisotne, pojavljajo se na ravni regiji na Poljskem, tudi na ravni držav članic in na ravni celotne Evropske unije. Zato je odgovor na to vprašanje, da še bomo uporabljali ta sredstva, potrebovali jih bomo v prihodnje, pa ne samo Poljska. Proces širitve Evropske unije se nadaljuje, imamo novo članico Hrvaško. Sredstva in skladi so namenjeni ne samo za nas, Poljake in tistih deset držav, ki so se pridružili Evropski uniji leta 2004 ali kasneje leta 2007, Bolgarija in Romunija. Namenjeni so tudi državam, ki se nam bodo še pridružile. Tretje vprašanje se je nanašalo na decentralizacijo v smislu zmogljivosti za črpanje evropskih sredstev. Omenili smo posamezne regije pri nas in na Češkem. Mi smo samo upravo začeli izvajati v 90-ih letih. Proces je bil kompleksen, veliko časa nam je vzel. Leta 1990 smo začeli s tem ko smo organizirali prve svobodne volitve na Polskem, takrat smo govorili o tem, da je treba vzpostaviti občino, osnovno samopravno enoto. Leta 1999 smo s tem zaključili, s 1. januarjem 1999. leta smo dokončali sistem. Okrožja in vojvodstva smo takrat prav tako vzpostavili, to velja še danes ko obiščem države, kot sta Romunija, Bolgarija, morda še kakšna, ugotavljam, da je stopnja črpanja evropskih sredstev tista, ki opredeljuje vse skupaj in to je potem tudi nek zgled za nadaljne ocene pri nas regije vključujemo v proces. Nimamo na voljo samo nacionalnih operativnih programov, temveč ima vsaka regija, vsako vojvodstvo svoj regionalni operativni program, s katerim upravlja. Zato je zmogljivost črpanja na polskem 88 odstotna, tako da lahko ta zgled ponudimo tudi drugim. Uspešni smo tako zelo, da bomo v naslednji finančni perspektivi še več odgovornosti prenesli na regije za zbiranje teh sredstev. Mi smo se odločili, da bomo sistem še nadaljne decentralizirali. 60 odstotkov bomo temu namenili v primerjavi s 37 odstotki v tej finančni perspektivi. Se pravi, 60 odstotkov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in kohezijskega sklada bomo dali regijam. Tu smo relativno uspešni. Še eno vprašanje se je pojavilo glede stopnje korupcije decentralizacija, prenos pristojnosti regijam, da to predstavlja še večjo grožnjo z vidika integritete samih programov. Mi nismo priča takšnim trendom. Na polskem imamo eno od najnižjih stopen napak ali korupcije, če lahko temu tako rečemo. Uh, kar smo jih registrirali. Tako da decentralizacija na polskem enostavno deluje. Ko obiščem druge države, ne samo članice Evropske unije, kot sta Romunija, Bolgarija, kot sem že omenil, me sprašujejo o tem procesu decentralizacije na polskem. Ampak tudi, če grem v Kazahstan in si izmenjam z njimi mnenje o tem, kako naj se sredstva porabijo, ne glede na to, odkot prihajajo sredstva iz Evropske unije ali z nafte, vedno me vprašajo o naši reformi na področju decentralizacije, da naj bi to bil zgled za druge. Tako da, kar zadeva naš primer, lahko povem, da je tristopenski decentralizirani sistem na polskem dober, da deluje za dobro integritete in jasnosti ta sredstva se potem porabljajo na izjemno učinkovit način. Seveda lahko tu in tam odkriješ kakšen posamezen primer, kjer se pojavi težava. Nihče tega ne zanika, ampak to so res izjeme od pravila. romunski kolega in hrvaška kolega so podali pripombe. Pravzaprav ste podali pozitivne pripombe Polski. Vesel sem, da naš minister dobro sodeluje v obeh državah. Mi se podpiramo, izmenjujemo si mnenja, se obiskujemo, vaši strokovnjaki pridejo k nam, naši k vam, izmenjamo si strokovno znanje o tem, kako praviti postopek decentralizacije, kako povišati stopnjo črpanja v vaših državah. Kaj naj rečem? Lahko samo priznam. Drži, sodelovanje obstaja. Hvala lepa. Druga vprašanja je obdelal že moj češki kolega in lahko povem, da se strinjam z njim na številnih področjih, zato se sam ne bom več mudil pri tem. Mi pripravljamo nove projekte za finančno perspektivo 2014-2020, naprimer na področju prometa. Od pripravljamo nove javne razpise, kaj imam še zabeleženo v beležki. Grože ni, predhodno financiranje, to je povedal že kolega. Mislim, da je to vse. Če sem na karkoli pozabil, me opomnite, prosim. Nikar ne oklevajte, če vam lahko še kakorkoli pomagam. Eh, Goodmanis. Gospod Gudmanis je želel še nekaj povedati? Se upravičujem, ampak provokativno vprašanje imam za oba ministra glede makroekonomskega pogojevanja. Trialog bo potekal danes zvečer, očitno bo zadnji trialog, bitka nas čaka, sta člana vlade, ministerska predsednika ali posaj veleposlaniki sta se udeleževala pogajanj o teh temeljnih načeljih. Svet nam je posredoval zadnje besedilo. Ne vem, s kolikšno večino, ampak svet je očitno odobril uporabo dveh načel, ko bo šlo za nesplačevanje sredstev državi. Kot prvo, če država ne bo upoštevala postopka zaradi prekomernega primankljaja, prvič bodo oduzeli 50 odstotkov sredstev, drugič 100 odstotkov sredstev. Drugo merilo če bo prišlo do neravnoteži, če bo prišlo do prekomernih nesorazmeri pri primankljaju trgovin in tako naprej, bodo dotok denarja zaustavili. Zato me zanima, ali vse države, ki so se s tem strinjale, menijo, da bodo svoj proračunski primankljaj tako znižale, da se bodo uspele držati teh pogojev, ki so še bolj strogi od prvotnih komisijnih pogojev. Na podlagi Eurostatovih podatkov je 16 držav v letu 2012 imelo presežni primankljaj, tako Češka kot Polska. Imate kakšne informacije v zvezi s tem, odkot soglasje glede teh dveh temeljnih načel? Če komisija ukine strukturne sklade, se s tem primankljaj ne bo niti za cent izboljšal odprava primankljaja pomeni, da je treba denar oduzeti na drugih koncih, ne pri strukturnih skladih. Me prav zanima, no, kako boste odgovorila na to vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Čas se izteka, zato prosim, da nakratko odgovorite. Kdo bo prvi? Kratek odgovor. Ne morem reči, kdo se je strinjal, kdo se ni s tem strinjal situacija je, kakršna je. Vračanje v preteklost nima smisla, s tem ne boste k ničemur pripomogli. Mi se skušamo še pogajati o tem, kako izboljšati trenutno stanje. Omenili ste, da ima 16 držav težave s prekomernim proračunskim primankljajem. Točno o tem govorim. To je največji problem, s katerim se soočamo. Vi pa nalagate še makroekonomsko pogojevanje in sicer samo za upravičence. To sem že prej želel povedati. Morda bi češki kolega še kaj dodal k temu. Dve pripombi. No, moram reči, da nisem najbolj seznanjen s to temo, zato dve kratki pripombi. Izvajanje teh načel bo treba pojasniti preko delegiranih aktov, kar pomeni, da bo tudi Evropski parlament pri tem sodeloval računam, da bo opravljenih več razprav na to temo. Na kratko pa še moje dolgoročno prepričanje. Načelo poštene enakopravne obravnave moramo spoštovati. To pa ne bomo dosegli, če bomo postopke in neravnotežja vezali samo na eno politiko, ki ima v naravni držav članic vendarle neenako relevantnost. Toliko glede zadev pri nas. Dobro. S tem zaključujem izmenjavo mnen z našima gostoma. Hvala lepa obema za te zanimive prispevke. Hvala lepa za razpravo, ki je ravno kar potekala. Thank you. Kolegice in kolegi, gremo na naslednjo točko na dnevnem redu, številka 19. Javna predstavitev. Izkušnje Srednje in Vzhodne Evrope pri izvajanju kohezijske politike. Pridobljene izkušnje prihodnji obeti. Najprej bom besedo predal prvemu strokovnjaku, profesorju Johnu Bachtlerju, ki bo govoril o izkušnjah v srednjeevropskih državah, kako tam ravnajo s kohezijsko politiko. Beseda je vaša. Naj vas opomnim, da nas čas priganja. Prosim, da ste čim bolj kratki in jedrnati. Hvala lepa, predsedujoči. Lep pozdrav vsem. Prihajam iz Univerze Strachtglajd iz Glasgowa, z raziskovalnega centra za evropske politike. Na začetku te javne predstavitve so me prosili naj podam nek splošen pregled tega, kako se izvaja kohezijska politika v srednji in vzhodnji Evropi. Sam bi najprej rad na kratko opomnil na to, koliko denarja smo dodelili za to, kaj se s tem denarjem počelo, potem se bom posredotočil na tista bolj zanimiva vprašanja v smislu, kako EU12, nekoliko sem to razširil, vključil vse tako imenovane nove države članice, delujejo, ko gre za upravljanje s programi, ko gre za finančne zadeve. Na koncu pa bom predstavil še posamezne nauke, do katerih smo se dokopali. V tem smislu se mi zdi zelo dobro, da smo prej prisluhnili obima gostoma, ker sta natančno pojasnila tudi določene zadeve, ki jih bom sam izpostavil. Samo toliko, da vidite, kako se stvari porazdeljujejo med posamezne države. 2004-2006 označeno zeleno, za trenutno programsko obdobje je veljavna modra barva. Slišali smo primere iz Češke in Polske. V srednji in vzhodnji Evropi ti dve državi predstavljata velik delež sredstev, ki jih porabimo. Koliko denarja porabimo vpliva tudi na to, kako srednja in vzhodna Evropa delujeta kot enoti, kako uspešni sta. Z te prosojnice stvari niso najbolje razvidne, ampak tu vidite, kako pomembni so ti skladi v posameznih državah, koliko odstotkov BDP-ja predstavljajo v primerjavi z nacionalnim proračunom, koliko prispevamo na posameznika. Vidite, da se stvari precej razlikujejo z gospodarskega vidika v nekaterih državah dodelitev sredstev ni premo sorazmerna z uspešnostjo držav. Če si pogledamo še to prosojnico, posamezni stolpiči predstavljajo tematska področja, kjer smo dodelili posamezna sredstva. Veliko sredstev gre za področja, ki so označena zeleno, gre za privlačna področja, kot jih imenujemo v narekovajih, naprimer prometni sektor, energija, široko poslovne povezave, okolje, kultura in družbene zadeve. Če si pogledamo uspešnost Eh, če si stvari nekoliko pogledamo z zgodovinskega vidika za obdobje 2004-2006, ob poznavanju celotnega ciklusa porabe sredstev, ugotovimo, da so države, ki jih obravnavam, bile relativno uspešne v primerjavi z poprečjem EU25. Zgodovinsko gledano ugotavljamo, da v prvem obdobju, ko države prejmejo sredstva z kohezijskega sklada, težje upravljajo zadevami. Glede samega črpanja in prenehanja obveznosti ter stopnje dodeljevanja in popravkov, vidimo, da so številke za nove države članice relativno dobre v primerjavi z povprečjem EU 25. Kakorkoli že, obdobje 2007-2013, popolnoma druga zgodba, veliko več sredstev na voljo, pogoji prav tako veliko težji. Veliko smo slišali o črpanju na današnji razpravi. Številke segajo nazaj v začetek poletja, ampak ključno sporočilo je, da med državami obstajajo precejšnje razlike, ko gre za črpanje teh sredstev. Če si pogledate hitrost sprememb v zadnjem letu, boste ugotovili, da obstajajo velike razlike med stopnjo povečanja črpanja. Države z najnižjo stopnjo črpanja so tudi tiste, ki se najbolj počasi odzivajo in najbolj počasi napredujejo. Vprašanje je, kaj se je počelo z vsemi temi sredstvi in naložbami. Ta prosojnica je zanimiva, ker sem jo pripravil na podlagi številk iz enote za ocenjevanje v GD regijo. Skušali so nekoliko bolj sistematično spremljati, kakšni so rezultati uporabe strukturnih skladov, saj v tem obdobju. Tu gre za oceno, koliko delovnih mest je bilo vzpostavljenih v tem obdobju. Kar nekaj stvari je presunljivih. Če si primerjate 9000 ustvarjenih delovnih mest na Češkem s tem, kar je povedal kolega Brown, o 110 tisočih delovnih mestih je razlika precejšna toliko delovnih mest so zabeležili za obdobje 2007-2011. In te številke imajo predvsej drugačen pomen, če se jih primerja s tem, koliko oseb je zaposlenih v posameznem sektorju. Težave, ki se pojavljajo pri tovrstnih podatkih, so, da obstaja precejšna variabilnost pri kakovosti nadzornih sistemov, pri kakovosti končnih podatkov, do katerih se dokopljamo. V sinteznem poročilu, ki ga je pripravil GD Regio, so bili relativno diplomatski, ko so opisovali stanje. Nekoliko so varčevali pri kritiki poleti so govorili o kakovosti podatkov. To je pomembno tudi zaradi tega, da vemo, kako objektivno in zanesljivo lahko trdimo, ali nek sklad deluje uspešno ali ne. Težave imamo ne samo s pridobljenimi številkami, temveč tudi z zabeleženimi rezultati. Namreč na tej prosojnici in naslednji prosojnici lahko vidite, kakšne številke se pojavljajo na podlagi ocen za to obdobje. Pomembno je, da si pogledamo ne samo številke glede uspešnosti, temveč tudi to, kaj to seboj prinaša, kaj pomeni poraba teh sredstev za razvoj administrativne zmogljivosti za izgradno institucij. Z vidika strateškega načrtovanja večletnega proračunskega načrtovanja partnerstva, spremljanja in evalvacij je kohezijska politika zelo pomembna. Tudi zaradi tega, ker vpliva na strateško načrtovanje politik, na financiranje teh politik skozi daljše obdobje. Zadnjih par pripomb, ki jih imam, pa se nanaša na upravljanje s temi sredstvi. Rad bi posredoval nekaj stališč glede tega, zakaj so stvari tako variabilne pri samem izvajanju v tako imenovanih novih državah članicah. Pravzaprav je vse moč predstaviti na podlagi tega, kako je bil upravljen prehod z birokratskega sistema na nove sisteme upravljanja. Tu se lahko navežem na to, kar je prej povedal kolega Kubjak. Koliko napredka je bilo doseženega pri administrativnih reformah na teritorijalni ravni, koliko še primankljajev pri vodstvenih strukturah, pri kadrovski politiki. Na podlagi EU15 vemo, da kadrovsko načrtovanje traja kar nekaj časa, da še vedno obstajajo globoko zakorenjeni problemi tudi v programih EU15. V srednje in vzhodne evropskih državah smo opazili težave z strateškimi programi, kjer je skupno upravljanje. Upravičenci so pogosto gledali na programe kot na vir sredstev in ne kot na priložnost dodeljevanje sredstev preko izbranih programov je potekalo na podlagi tega, kdor prej pride prej melje. Tudi evalvacijska kultura se je zelo počasi razvijala v nekaterih državah. To pa odraža tudi vidike naših ministerskih kolegov, ki smo jo prej slišali. Napredek je bil ustorjen od leta 2004, načrtovanje programov je sedaj bolj sofisticirano, partnerstva vse bolj pogosto delujejo, vključujejo vse večje število partnerjev z lokalne, regionalne in druge ravni. Potem skupaj z vlagateli sodelujemo pri načrtovanju projektov, tudi pri sami izviri projektov se zbirajo bolj kakovostni projekti, spremljanje in evalvacija se razvijata, vendar smo še daleč od zadovoljivega stanja. Še enkrat naj podarim, da ti težave niso omejene na osrednje in vzhodne evropske države, pojavljajo se tudi drugot v EU28. Ključne težave pa so vezane na organizacijsko nestabilnost. Gospod Boštinaro je to večkrat prej izpostavil. Potem premalo je usklajevanja med evropskimi in nacionalnimi sistemi, nezaupanje vlada med oddelki znotraj oddelkov. To vodi do večjih nadzorov. Potem skladnost Usklajevanje je preveč kompleksno, ogromno časa, zato porabimo. Prihaja do zamud, preveč se politizira dodeljevanje sredstev, projekti se izbirajo zaradi politične vrednosti, namesto da bi se izbirali na podlagi učinka in relevantnosti. Več govornikov je že omenilo, da ne moremo spregledati gospodarske krize in posledic, ki jih je leta prinesla tudi za financiranje gospodarskega razvoja. Če povzamem. Kar nekaj lekcij smo se naučili na področju upravljanja in izvajanja. To bomo uporabili v naslednjem obdobju. Ključni izziv je, kako učinkovito upravljati s programi, zato da bi dosegli politične cilje da se ne bi sredotočali izključno na črpanje sredstev. To je v sami srčiki novega regulativnega svežnja. Stremimo k doseganju rezultatov, k uspešnosti, tako kjer smo si zastavili, ker želimo zagotoviti boljše izpolnjevanje političnih ciljev. Ključnega pomena za to pa so naložbe v institucionalno zmogljivost, v stabilnost organizacije, zadostnost in kakovost kadrovskih verov, pomembni so sodobni sistemi in postopki. Pomembno je priznati tudi to, da je kakovost administracije odvisna od večjih dejavnikov. S Transparency International in drugimi akterji delamo na področju merjanja kakovosti uprav. Želimo si, da bi uprave bolje in bolj pregledno delovale tudi podjetniško vodstvo lahko stvari spremeni. Če javna uprava ne deluje dobro, če se pojavljajo pomankljivosti pri kadrovskih verjih, še vedno lahko veliko nadoknadimo s tem, da ustrezno vodimo in upravljamo s posameznimi programi. Hvala. Hvala lepa za to zanimivo predstavitev. Sedaj pa vabim naslednjega govorca, gospoda Lorencijo. Tema je celovit eh, razvoj mest, centri rasti v Romuniji. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Bom poskušal na kratko predstaviti eno izkušnjo iz Romanijo, eh, v Romuniji, ki se nanaša na politiko raz, eh, rasti. In bom poskušal biti čim bolj kratek. Osredotočil se bom na tri glavne teme. Zelo na kratko bom povedal nekaj o pozitivnih in negativnih vidikih politike, ki jo trenutno izvajajo, potem bom predstavil nauke, ki smo se iz tega naučili in zaključke. Uh, Eh, eh, Romunija se stoji iz devetih razvojnih regij. Eh, ko je bila ta politika uvedena leta 2008, ni bilo centrov rasti. Imamo sedaj sedem kategorij urbanih centrov, se pravi sedem središč rasti, po, na vsaki regiji je en, potem je tu še eh, Bukarešta in imamo 13 tudi mestnih razvojnih centrov, ki eh, so tudi pomembni z regionalnega vidika. Financiranje je bilo namenjeno tem centrom in sicer smo skušali eh, Eh, urbano strukturo obnoviti, izboljšati storitve, vključno s eh, socialnimi in pospešiti smo skušati eh, tudi podjetništvo. Okoli 13,5 celotne, celotnih sredstev za program je bilo namenjeno temu projektu. Razvojni centri so dobili približno 6 odstotkov celoten znesek za program pa je predstavljal približno 3,7 milijard evrov. Nekaj pozitivnih vidikov trenutne politike. Najprej eh, identificirali smo sedem polov rasti, to so eh, največji ekonomski centri, kjer je tudi največ prebivalstva. Eh, En tak center smo določili po regiji, ja, in drugič, za vsako regijo je bil izbran en center, zato da bi spodbujal dolgoročni razvoj, upoštevajoč tudi osnovna načela in da bi zagotovili tudi pozitivne učinke iz teh centralnih mest na okoliško območje. Tretjič, To financiranje je bilo namenjeno mestom, pripravljeni so bili interaktivni načrti. Vse to je bilo pomembno za spodbujanje razvoja urbanih območij in za izvajanje celovitih projektov urbanega razvoja, ki bi imeli tudi širši vpliv. Kakšne so pa slabosti trenutno izvajane politike, recimo, naprimer ni dovolj razumevanja, kako lahko ti centri prispevajo k splošnemu razvoju države. Še vedno obstajajo regionalne meje, čeprav imajo nekateri urbani centri tudi vpliv izven meja te regije. Običaj, običajno je okrog teh centrov 30 km perimeter, Eh, vendar pa so dejansko funkcionalna območja večja. Kajti, če imamo več, večje center, večje območje, je tudi razvoj lažji. Ne na zadnje, razvoj teh urbanih območij je odvisen tudi od dogovora med lokalnimi oblastmi. V praksi so tako nastala združenja, vendar pa ta združenja niso vključevala vseh akterjev, tako da bi dosegli ustrezno sinergijo. Nekaj lekcij, ki smo se jih naučili. Gospodarska načela. So bila upošteva, so upoštevana istočasno smo ugotovili, da je veliko stvari bilo mogoče preusmeriti in eh, prispevati k razvoju počasneje rastočih območij, lahko pa eh, povdarimo naslednje lekcije. Treba je preučiti, eh, kje je najustrezne postaviti ozemljske meje, da je največji pozitivni učinek potem moramo določiti boljše cilje za vsak, eh, za vsak center. Eh, to določanje 30-kilometrskega območja odpira veliko vprašanj. Potem eh, treba je ugotoviti, kakšen je potencial rasti teh centrov. Potem je potrebno zagotoviti ustrezno načrtovanje tudi izven meja mest. Idealno bi bilo, če bi razvojne načrte povezali s seznami projektov, ki se bodo financirali iz različnih operativnih programov, pa tudi iz drugih virov, kot so lokalni in nacionalni proračuni. Potem bi eh, morali eh, ti, ti centri tudi biti tesno povezani z metropolitanskimi območji, da bi zagotovili sinergijo. Integrirano financiranje bi se moralo uporabljati zato, da bi se zagotovilo ustrezno financiranje in mehanizme izvajanja za povezane programe. Potem ustrezni mehanizmi spremljanja in evalvacije so potrebni. To je kritičnega pomena tudi za oblikovanje same politike, pa tudi za spremljanje uspešnosti izvajanja take politike. Idealno bi bilo, če bi te indikatorje lahko hitro zbrali in hitro razlagali. Potem je potrebno oblikovati eh, robustne strukture upravljanja za eh, te centre rasti v integriranih razvojnih načrtih. Tu bi morale biti vključene vse strukture, vključno z lokalnimi, ravno tako Eh, bi morali zagotoviti regionalni in centralno, pod, regionalno in centralno podporo. Večji podarek moramo dati izgradni eh, zmogljivosti in pa ustvarjanju ustreznih pogojev za te vrste institucij. In zagotoviti boljšo koordinacijo med politikami. To je bistvenega pomena za gospodarsko rast. Ta politika bi morala voditi k oblikovanju eh, politik gospodarskega razvoja, vključno z industrijskimi politikami. Tako bi povečali tudi boljš, boljšo konkurenčnost. Te, pobud, te pobude bi eh, pritegnile tudi več financiranja in usmerjale eh, sredstva tam, kjer so potrebna. Zaključki. To politiko je treba nadaljevati. Torej, politiko, uh, rasti mislim, center. Rast mora biti pametna, vzdržna in vključujoča. Te tri stebre je treba izvajati preko najpomembnejših pobud. Tukaj smo napisali tudi, kako lahko ta politika prispeva k izpolnevanju teh, teh pobud. Vse vsi ti pristopi so pomembni. Naprimer, ti centri so mesto, kjer se nahajajo najboljše izobraževalne institucije Romunije. Več kot 80 odstotkov izobraževalnih institucij se nahaja v sedmih velikih mestih, vključno z eh, prestolnico. Eh, različne investicije so bile mogoče tudi v okviru programov Inovativna eh, unija, eh, Mladi v gibanju in Agenda za nove veščine. Potrebujemo tudi učinkovitost vidika resursov, zato je evropska pobuda z tega vidika zelo pomembna. Znano je, da mesta in urbana območja porabijo 80 odstotkov energije. Ta politika je z tega vidika dobro povezana s pobudo eh, strategija za Evropo 2020 in poleg tega so ti centri zelo primerni za spodbujanje industrijskega razvoja. No, eh, novi instrumenti so predvideni tudi v programu EU. Na ta način je mogoče spodbujati eh, tudi eh, industrijski razvoj za izgradnjo infrastrukture. Evropska komisija priznava pomen urbane dimenzije tudi v novem svežnju. kohezijski politiki za 2014-2020 je Evropska komisija dala še močnejši podarek na razvoj mest in države, spodbuja države, da več vlagajo v te politike in v centre razvoja. Idealno bi bilo, če takega pristopa ne bi videli samo kot instrument za privabljanje EU sredstev, ampak kot instrument, ki spodbuja regionalni razvoj če bomo v tem videli samo orodje za pridobivanje evropskih sredstev, se učinkovitost investicij lahko ogrozi. Nov prometni sistem lahko sicer pritegne nova sredstva, vendar se lahko zgodi, da take projekte opustijo, čim financiranje osahne. Treba je upoštevati tudi splošne bolj splošne pripombe, eh, bolj splošne pobude za pridobivanje novih sredstev. Hvala lepa, gospa Alda Osola. Prosim vas, da predstavite svoje predavanje. Dobar dan, gospe in gospode. Ime mi je Alda Ozola. Tu eh, kaj pre, eh, predstavljam eh, latvijsko nevladno organizacijo za okolje, pa tudi evropsko, ki se imenuje Bankwatch Network. Moja predstavitev temelji ne le na mojih izkušnjah iz Latvije, ampak moja predstavitev vsebuje tudi elemente iz drugih srednjeevropskih in vzhodnoevropskih držav. Seveda eh, bom govorila z vidika civilne družbe vendar pa smo prepričani, da imamo kar dosti izkušenj. Sama osebno sem eh, prisotna pri spremljanju porabe skladov EU že od leta 2004, zato imamo kar nekaj izkušenj, vemo, kaj se je mogoče naučiti iz preteklosti in lahko ponudimo tudi nekaj na svetu za bodoče programiranje koriščanja skladov EU. To je diagram, ki ga je pripravila Evropska komisija. Naj podarim. Financiranje EU je zelo pomembno za srednje in vzhodno evropske države. Države na levi strani predstavljajo delež financiranja EU v celotnem javnem investiranju. Vidimo, da je v vzhodnih državah okoli 50 odstotkov ta delež, v nekaterih državah je pa ta delež še dosti višji, kot naprimer na mačarskem. Zato menimo, da je sofinanciranje potrebno. Posku Prav tako je v interesu nas vseh, da se ta denar čim bolj učinkovito porabi. Česa smo se naučili? Kako nevladne organizacije vidimo to situacijo. Ne bom ponavljala vprašanj, ki so že bila omenjena, ampak države se učijo iz napak. Veliko nenamernih napak se je zgodilo. recimo nekatere občine so želele biti malo preveč fleksibilne, se prilagajati realnim potrebam in potem je bilo ugotovljeno, da določeni izdatki niso upravičeni do povračila. Prav tako prihaja tudi do tvegan korupcije, žal, in seveda to je dodatno breme za davkoplačevalce, kajti te neupravičene izdatke je treba pokriti iz denarja davkoplačevalcev. Potem smo bili priča tudi nekaterim zelo čudnim projektom. Recimo, zgradili so kje zelo velike športne objekte, ampak v oddaljenih mestih. Občine so zaprosile za ta denar samo zato, ker je denar bil. Skratka, ni bilo pravega strateškega pristopa in upam, da se bomo od tega kaj naučili. In se v prihodnje izogniti podobnim situacijam. Prav tako menimo, da je v nekaterih situacijah pomen kohezijske politike treba predstaviti, boljše predstaviti ljudem, kaj kohezijska politika predstavlja. Recimo, veliko krat, ko gre za eh, vlaganja v okolje, Povezava med izboljšanjem kakovosti življenja in investicijo ni vidna takoj in ni eh, znana. In tudi ljudje ne vejo, da sredstva prihajajo iz eh, kohezijskih skladov. Zato je treba razložiti povezavo med socialno kohezijo in gospodarsko rastjo. Prav tako opažamo tudi pomankanje sinergije. E, ugotavljamo, da bi bilo treba programe bolje usklajevati. Potem na, v nekaterih občinah vidimo, da recimo asfaltirajo novo cesto, kakšen mesec pozneje pa se pojavi nov projekt, ki tudi eh, se financira iz evropskega denarja za eh, postavitev vodovoda na tej isti cesti. In potem začnejo na asfaltirano cesto postavljati oziroma pod to asfaltirano cesto postavljati in polagati cevi. Torej, tu je treba še kaj narediti. Tudi nekaj pozitivnih učinkov je, pozitivnih rezultatov, to je primer iz Latvije. Mislim, da je to dober primer. In sicer gre za energetsko eh, učinkovitost v stanovanskih blokih. Ta projekt ni bil ravno preljubljen, ko se je začel leta 2009, potem pa sta vlada in, eh, in ministrstvo za gospodarstvo ta projekt zelo resno zela. Začeli so tudi z komunikacijskimi kampanjami, razlagali so veliko ljudem, odpravili so veliko birokratskih ovir, poenostavili so pravila in ta eh, program je potem postal zelo eh, Eh, zelo priljubne, zlasti v času gospodarske krize, kajti zahvaljujoč temu projektu je bilo mogoče odpirati nova delovna mesta in tudi pozitivno vplivati na okolje. Vem, da imajo nekatere države podobne izkušnje. To je bila za nas pozitivna izkušnja. Naj rečem še, če projekt na začetku ne steče, če ga ljudje ne sprejmejo, je pač treba nekaj narediti, da ga eh, ljudje bolje sprejmejo. Dovolite mi še nekaj besed o manjših projektih. Politiki raje predstavljajo velike projekte, kajti so bolj prepoznavni in take projekte je lažje predstaviti voljivcem, lažje je pokazati, kaj je vlada naredila, recimo. Ampak majhni projekti so tudi učinkoviti in tudi prispevajo k socialni koheziji. Recimo, eh, programi LIDER so se izkazali za koristne, različni deležniki se združijo, pripravijo strateški načrt za lokalni gospodarski razvoj. ne bom ponavljala, so, kakšne so tveganja pri velikih projektov. O teh tveganjih smo slišali že. Pri velikih projektih nastopijo tveganja korupcije. In eh, potem so tudi težave z pravočasnim in ustreznim črtanjem denarja. Kakšne so pa prioritete, ki jih vidimo za obdobje 2014-2020, tri pristope želim podariti, ki se nam zdijo pomembni. Najprej partnerstvo pri programiranju. Kot so rekli že kolegi pred menoj, partnerstvo je pomembno. Partnerstvo se je izboljševalo partnerstva napredujejo, v nekaterih državah bolje kot v drugih, ampak prepričani smo, no, ko govorim o partnerstvu, govorim o nevladnih partnerstvih, o partnerstvih med lokalnimi organi, vendar pa bi lahko bolje pripravili programe. Programi morajo biti bolj uh, uravnoteženi. Že v obdobju programiranju je treba upoštevati vse, da se izognemo tveganju. Ampak eh, partnerstvo ni pomembno samo pri programiranju, ampak tudi pri izvajanju. Nevladne organizacije pa tudi lokalni organi morajo biti ustrezno zastopami tudi v strukturah za eh, nadzor oziroma za spremljanje porabe sredstev. če bodo prisotni pri monitoringu, bodo tudi bolj angažirani v samem projektu. Potem pa še nekaj, želeli bi bolj celovit, bolj integriran pristop. Prej sem že omenila programe LIDER, ta pristop iz programa LIDER. Sedaj smo pred novim eh, programskim obdobjem. Žal pa se je zelo malo držav odločilo za ta integrirani pristop. Slovaška je eden od dobrih primerov. Pri, pristop skupnostno vodenega lokalnega razvoja je pristop, ki zagotavlja večje upoštevanje lokalnih potreb in lokalni organi imajo več možnosti povedati, kaj si želijo, saj tudi bolje poznajo potrebe. Ta je ta pristop, katerega kratica CLDD se nam zdi primeren. Potem usmerjeni moramo biti k doseganju rezultatov, ko koristimo sredstva EU. Sama sem napisala veliko programov, tudi prebrala veliko, ampak eh, ne vidimo te usmerjenosti k rezultatom. Mogoče se bo to še pojavilo, mogoče sedaj še prezgodaj, ampak v dokumentih te usmeritve še ni, vsaj ne v tolikšni meri, kot bi morala biti. Potem pa krepitev horizontalnih načel, recimo okoljska Eh, vzdržnost oziroma trajnostnost bi morala biti ustrezno vključena. In za konec, močno smo prepričani, da bi kohezijske politike morale biti usklajene, ne bi smele biti v nasprotju z drugimi politikami EU, kot so naprimer podnebne ali okoljske politike. Strategija EU 2020 vsebuje močan eh, okoljski element in mislim, da kohezijska politika ne bi smela biti v nasprotju s tem. Nekaj okrepov je predvidenih, ni pa dovolj vero, varovalk. Okoljske organizacije pozorno spremljamo, kaj se dogaja. in upamo, da bodo države članice sprejele prave odločitve. Prav tako smo veliko krat videli tudi, da je sicer vse lepo napisano, da so uporabljeni pravi izrazi, ampak žal so ti pravi izrazi sa, samo maska, nek, hudič se skriva v podrobnostih in vsi projekti niso korisni za okolje. In težava je v tem, da včasih države članice sledijo celjem okoljske politike, drugič pa ne. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Jaček Valendovski. Dobar večer. Dobar dan, gospa predsedojoča, najlepša hvala vsem evropskim poslancem. Gospe in gospodje, svojo predstavitev bom osredotočil na inovacije. In na izkušnje z strukturnimi skladi, kako lahko leti prispevajo k večji inovativnosti in kako spodbujajo raziskave. Nekaj ključnih uh, Eh, misli za začetek, potem upam bo sledila razprava. Nekaj pomembnih vprašanj se pojavlja, ki, ki jih vsi ne razumemo niti. Kakšen je učinek inovativnih politik eh, na strukturne sklade? To niso rezultati ene študije. Sam sem koordinator pobude generalnega direktorata Enterprise. Mi spremljamo inovacijske politike. Uh, eh, po vseh državah in že 13 let se pa sam na polskem ukvarjam s tem. V, na polskem opazujem inovativne politike, kakor tudi po drugih državah članice. Če si pogledamo politike, ki so bile sprejete, vidimo, da so so v glavnem na strani ponudbe instrumenti, veliko raziskovalcev gre pač v tiste infrastrukture, kjer je infrastruktura, kjer so stavbe, kjer so, ampak tudi kjer so raziskovalni projekti. Če pa si pogledamo pomoč in podporo podjetjem, vidimo, da je ta sistem pomoči osredotočen na posamezna podjetja. razvitejša gospodarstva imajo kompleksnejše ukrepe eh, in sicer tam obstajajo tudi partnerstva, kjer je več podjetij povezanih skupaj. Eh, potem opazamo tudi tendenco eh, posnemanja politike grozdov v praktično vseh regijah EU. Bolj natančno želimo preučiti tiste instrumente pomoči, ki se ne osredotočajo na izboljšanje eh, upravljanja samo, ampak tudi na človeški kapital, na inovativnost. In eh, prav tako želimo preučiti instrumente pomoči malim in srednjim podjetjem. Kar zadeva upravljanje eh, inovacij, tu je še veliko treba narediti, vsi ne igrajo svoje vloge, kot bi jo morali. Veliko ovir se pojavi v času implementacije, eh, pa ne samo zaradi pravil EU, pa, ampak tudi zaradi nacionalne zakonodaje. Veliko krat so zadeve precej kompleksne. Če, če govorimo o schemah, kot je finančni inženiring, o jamstvenih skladih, ugotavljamo, da je veliko nedoslednosti in slabosti v trenutnih eh, mehanizmih. V regijah bi se dalo še veliko narediti, izboljšati. Treba je upoštevati, kje so regije v, trenutni, v trenutnem programskem obdobju. Treba je najti novo ravnoteže med regijo in regijo centralno vlado in ugotoviti, kako bi se najbolje razdelile odgovornosti, zlasti, ko gre za inovacije. O tem potekajo pogajanja v nekaterih državah. Ko govorimo o inovacijah, govorimo tudi o pametni specializaciji in tako naprej. In če si pogledamo izkušnje vzhodno in srednje evropskih držav, ugotavljamo, da se je ta proces začel, ampak metodologije so pa različne. Tu bi spet morali več narediti, tako da bi ugotovili, katera so tista področja, kjer je primerna pametna specializacija. Torej, eh, kako inovacijske politike spreminjajo regionalne inovacijske sisteme? Tukaj imamo regionalno inovacijsko točkovnico eh, imamo indikatorje, ki so na razpolago, na desni strani pa imate eh, monitor za inovacije, pokrivamo 200 regij, kot sem rekel že prej. Kot ekipa poskušamo razumeti same kazalnike, same indikatorje, istočasno pa skušamo oceniti politike, sodelujemo namreč s približno 100 regionalnimi partnerji če si pogledamo vzorce, pa vzel sem en indikator eh, odhodke za raziskave in razvoj. Imamo EU15 pa EU20. Pri EU15 vidite 160 milijard evrov za raziskave in razvoj, pri EU12 je pa ta znesek dosti nižji. Če si pogledamo vzorce, vidimo tendenco na vzgor. Ampak po drugi strani imamo tu podatke od leta 1995 na desni strani EU12. Več kot 45, skoraj 50 odstotkov podjetij je v raziskavah in razvoju in ta vzorec se ne spreminja. Žal nimam časa, da bi šel večje podrobnosti, ampak če si pogledamo strukturne dolgoročne kazalnike, vidimo, da ni bistvenih sprememb v srednjih in vzhodnoevropskih državah. Če si pogledamo velikost eh, podjetij, ki res investirajo v raziskave in razvoj, kaj pa vemo o učinkovitosti politike? zadnji dve prioriteti, ki sta tu povdarjani. Omenili smo že, da je, te politike pozitivno vplivajo. Tisoč ukrepov podpore je bilo ugotovljenih. Prvi dve kategoriji sta navedeni tukaj in tukaj piše, ali je prezgodaj oceniti. V drugem primeru pa govorimo, da nimamo močnih dokazov o tem, da smo dosegli želeni učinek. Še vedno vemo relativno malo o politični učinkovitosti oziroma učinkovitosti te politike. Ne vemo čisto dobro, kaj se je obneslo in kaj se ni. In je mogoče še prezgodaj ocenjevati učinke. E, tukaj imamo točkovnico za ocenjevanje učinkovitosti politike EU. Pozitivneje so ocenjene te politike v vodilnih regijah. In ta pozitivna ocena je vedno nižja bolj kot se približujemo manjši, manjšim regijam. V zadnjih dveh kategorijah vidimo padajoči trend. Štiri sporočila imam za vas. Najprej treba je, eh, treba je zapreti ta razkorak med eh, regijami EU na področju inovacij. Imamo sicer dolgoročne indikatorje, vendar je še vedno zelo težko oceniti dejansko stopno razvoja in inovativnost. Učinkovite politike pa res prinesajo razlike. To vidimo, če primerjamo statistične podatke in jih primerjamo z ukrepi podpore. Ne, ne gre za to, da te politike ne bi bile učinkovite. Linearne povezanosti oziroma linearne ozočnosti ni. Politike, inovativne politike so pomemben dejavnik. In imajo ali pozitivni, negativni ali neutralni učinek. Bolj inovativne regije imajo kakovostnejšo inovacijsko politiko običajno. Ko govorimo o inovacijah, je zelo pomembno povdariti bolj eh, odziven pristop do upravljanja. Inovacije so potrebne, vendar je potrebno imeti eh, odziven, aktiven pristop do upravljanja. To ne velja samo za ocenevalne odbore, ampak tudi za tiste enote, ki dejansko izvajajo inovacijske projekte. Te morajo pravilno usmerjati svoje eh, projekte v pravo smer. Potem četrtič veliko je še mogoče izboljšati zlasti eh, na področju ocenjevanja na podlagi dejstev. Hvala lepa. Eh, več teh informacij boste našli tudi na naslednji delavnici. Hvala. I, I Hvala lepa. Najprej Evgeni Kirilov. Ja, ja, vidim vas, prosim. Madam Chair, uh, I have one question which is of course not an easy question. It's not... Hvala lepa. Seveda. Kar nekaj vprašanj se zastavlja, ni pa lahko odgovoriti na njih. Naj se navežem na gospod Zolo in na profesora Bachtlera. Seveda obstaja veliko število različnih administrativnih struktur v naših državah. In seveda obstajajo različni pristopi. Centralističen in bolj mhm. decentralen kot metoda dela. Da pa včasih imamo težave s koordinacijo. In to je bilo tu že rečeno. Morda bi pri relativno manjših državah lahko imeli eno agencijo in enoten pristop. To je morda bolj učinkovit pristop. To sem videl osebno v Estoniji, ker imajo eno agencijo za večjo državo, pa to ni tako preprosto. Jaz bi poprašal, ali obstajajo še drugačni primeri, drugi primeri iz novejših držav članic ki bi lahko pokazali prednosti in pomankljivosti. Obeh modelov. Hvala lepa. Še 5-6 govornikov imamo, tako da nimamo prav veliko časa za daljše komentarje. Prosim za kratke komentarje in kratka vprašanja. Viktor Boštinaro. Čer. Hvala lepa, predsednica. Najprej profesor Bachtler, vse, kar ste nam kar omenili, je v skladu s tem, kar sem že sam dejal. Za romunski primer. In potem gospod Fripto, dve točke. Jasno je, po eh, vašem uvodu, da je mesto najboljši kraj za integriran pristop in za več sklad, ko uporabljamo več skladov. Kako bo Romunija sedaj pripravljena prihodno izvajanje kohezijske politike, tako da bomo imeli celovit pristop, pa tudi pristop, ko uporabljamo več skladov. In drugo vprašanje, kako upravljati s projekti, ki pritegne sredstva iz več skladov, glede na to, da se bo Romunija soočila s težavami glede obstoječe infrastrukture, kaj storiti in kdaj to storiti, zato da bi eh, imeli možno začeti, če že ne prvega januarja naslednje leto, pa vsaj kar se da hitro. Zato, da bomo zagotovili, da bo izvajanje uspešno. In še končna pripomba glede centrov razvoja. Seveda, zgodbo poznam, vendar pa mislim, da po eni strani imamo postopek sprejemanja odločitev, ki ni bil popolnoma demokratičen, veliko, zelo malo je bilo priložnosti za tiste, ki niso bili izbrani, da kaj povedo. Torej, glavno besedo so imela večja mesta. In drugič, še vedno nimamo strategije za urbani razvoj in strategije za energetiko v moji državi, kajti urbani razvoj je vsaj povezan strategijo urbanega razvoja in strategijo o energiji, saj je to zelo povezano. Hvala lepa. Question. Hvala lepa, Godmanis. Samo eno vprašanje za uh, romunskega govornika. Slišal sem govorice, da ste neodvisno zamenjali upravljanje sistem v tem mandatu. Ne, da bi komisija to sprejela. Je to morda glavni razlog, zakaj skoraj dvakrat zaostajate za evropskem poprečju Evropskega socialnega sklada. Samo sprememba tega nadzornega sistema, to je začetek absorpcije, potem operativni programi in potem večji projekti, če se spomnimo sistema 2007 do 2014. Hvala lepa. Jan Albrecht. Jan Olbricht, vprašanje. Sekretariat bi rad prosil da naj obvestijo gornike, da imamo majhne zaslone. Te poslovnice so za velike zaslone. Seveda, čudujemo, to lahko prebrati, pa ne moramo. Morda gre za to, da sem prestar. Vendar pa mislim, da je zelo pomembno obvestiti vse, da pač imamo manjše zaslone, nimamo vedno velikih. Če bi nam lahko torej poslali te vaše predstavitve po sestanku, to bi bilo odlično. Sedaj pa vprašanje, ne vem, kdo bo odgovoril. John morda najprej. Ali je še vedno res, ali so še veljavne kategorije srednja in eh, vzhodna Evropa? Je to analitična, politična kategorija? Je sploh smiselno to imeti? Kaj te imamo sedaj srednjo, vzhodno, potem nove še države, to je popolnoma politična kategorija. Torej mi za Berlinskim zidom. Za Malto nikoli nisem slišal ali Cipr, da so novejše države. Mi smo novejši, pa bomo še naslednjih 20 let, torej imamo srednjo novejše države članice, EU12, EU15. Vprašanje je, ali je to še veljavno? Imamo kakšno posebno specifiko za srednje vzhodnoevropske države, čisto raziskovalno gledano? Ali pa lahko rečemo, da specifičnih razlik ni? med prvo, drugo državo in med Grčjo, Portugalsko, naprimer. Vem, da je to bila zahteva mojega odbora, vendar pa analitično je to še veljavno ali pa bi morali to enostavno pozabiti in opustiti. To, to Jan. Jan. Tukaj morda nekoliko drugače gledam na vse skupaj z tega pulta. Če govorimo o jogu. 15, nikoli ne slišamo naše države, danes pa so vedno vsi govorili naše države, torej to je ta identiteta, ki jo ustvarjamo in potem nekako siljujemo sem. Torej, to je ta skupina naših držav. Sedaj pa Jens Nilsen. Tak som ekki, thank you. Can I speak Swedish, ja? Yeah? Lepo lahko govorim švedsko. Govoril bom torej švedsko zato da bom zagotovil, da je to, kar želim povedati, tudi posredovano. Vesel sem, ko slišim izkušnje drugih, ko se lahko kaj naučim in ko izvem, kaj potrebujemo za prihodnost. Potrebujemo poštenje, moramo biti iskreni, poslušati moramo kritične ljudi in ugotoviti, kaj je drovalo in kaj ne ni dovolj imeti samo manjše skupine ljudi mm, na ministrstvih, ki so kritični. Potrebujemo več kritičnih glasov in to je dobro. Prav tako me veseli, da smo slišali o letonski izkušnji, kajti tukaj vidimo, da je partnerstvo pomembno za prihodnost. In res je, to je točno to, kar potrebujemo. V tem odboru smo videli, da je načelo partnerstva pomembno za prihodnost. Potrebno je vključiti vse zainteresirane strani, povabiti, da pripravljajo programe in da pomagajo pri načrtovanju. In ko to storite, spoznate ljudi, ki so vključeni v to na najnižji ravni lokalno in jih lahko potem vključite v sodelovanje. Zato je to partnersko načelo zelo pomembno. Bil sem župan manjšega mesta na švedskem, tako da imam vlastne izkušnje, ko smo pristopili k EU. treba se boriti, ne povabijo vas, kaj tako, če ste predstavnik eh, manjšega lokalnega mesta. Boj proti ljudem na nacionalni ravni, ki menijo, da stvari bolje poznajo kot ti sam. Mislim, da je torej to načelo partnerstva odločilno za učinkovito delo. Ja, vielen Dank. Hvala lepa tudi štirim strokovnjakom, ki so posredovali svoje mnenja, svoje analize. Strukturna kohezijska politika bi morala služiti temu, tudi v naslednjem obdobju, pomagati gospodarsko šipkejšim področjem v Evropi in jim dati možnost, da se priključijo bolj razvitim področjem ali da se nadoknadijo za ostanek in tako izboljšajo svoj položaj sedaj pa imamo primere v vzhodnji in tudi v južni Evropi, pa zahodni Evropi, da je to zelo raznoliko uspelo, čeprav smo porabili milijarde strukturnih sredstev. Razlike med regijami se niso izboljšale, zmanjšale po eni strani, je to, po drugi strani pa strukturni skladi se pogosto uporabljajo za to, da še prav posebno podpirajo projekte centralnih vlad, še prav posebno v centralističnih državah, naprimer za večje infrastrukturne projekte, naprimer gradno cest, običajno, ko vprašanje trajnosti vsaj za me ni rešeno. Iz vaših prispevkov sem razumel, da, da je yeah ta nevarnost, ki vidimo v Zahodnoj Evropi, za države Jugoslavne Evrope in Vzhodne Evrope, prav tako navzoča. Ni da se jih vsaj ne more popolnoma izogniti. Tudi sam sem se na kraju sam lahko pripričal, da smo naprimer ponekod zgodili veliko obratov, ko pa potem naprimer niso razrešeni temeljni infrastrukturni problemi, naprimer nimajo vodovoda. In potem je seveda vprašanje, kako ti upravljati izpolnjujejo svojo narogo, če pa to ni usklajeno s tem, kar bi regija potrebovala. Nemško podjetje se seveda veseli 70 milijonov dodatnega prometa, vendar pa ali potem to pomaga regiji, je pa drugo vprašanje. Na začetku našega mandata smo imeli tudi razpravo o tem, da veliko kolegic in kolegov in držav zato postavlja pod vprašaj učinke kohezijske politike in težave, ki so delno tudi zelo ljudno opisali, če te težave ne bodo razrešene v naslednjem obdobju, potem bo to vprašanje v naslednjem mandatu se še enkrat zastavilo. In to še močneje, kajti potem bodo spraševali, kako pa porabljamo sredstva na evropski ravni, morali bi jih namreč za krepitev EU enotnega trga in za globalno konkurenčnost. Zato sedaj moje vprašanje. Kakšni so vaši nasveti, kje bi morali bolj odločno pritisniti na države članice, zato da se točno to ne bi zgodilo, da bi torej sredstva in tukaj se strinjam švedskim kolegom, še prav posebno, če bi prišlo do slabše koordinacije z državami, ne uporabljajo tako, kot si želimo. In da ne bi potem uporabljali to samo za infrastrukturo, za ceste, naprimer tudi na področju, kjer pač ni potrebno imeti ceste. Trajnostnega značaja izboljšanja gospodarskih institutov regije tukaj ne vidim. Pristop, inovacije, raziskave, znanost, združiti. To mislim, da bi bil dober pristop. Vendar pa žal, tudi v državah vzhodne in srednje Evrope vidim nekoliko slabši razvoj in mislim, da bi morali to postaviti bolj v sprede. Hvala lepa. Še sama dobim besedo. Gospod Levandovski, Valendovski, mimo kaj, da ste omenili, da so inovacije stvar posameznih eh, podjetij, in da nimate sodelovanega pristopa. Ne vem, ali lahko razložite, v kakšni meri bi to lahko bila pomankljivost socialnega kapitala ali tudi tradicionalne hierarhije v družbi in gospodarstvu. Ali doživljamo premike k bolj sofisticiranemu mreženju? Ne vem, kdo želi začeti. John, prosim. No, Potem pa če že besedo komisije, mi to povete? Ne? Prav. Hvala lepa za vsa vprašanja. Izbral si bom tista, ne samo Anastana, ki so bila naslovljena name. Najprej gospod Kirilov, upam, da sem prejemno izgoril vaše ime. Kako merimo upravne zmogljivosti? To je predvsej težko vprašanje, veliko dela upravlja GDRG in GD Impel. Imamo pa veliko dimenzij glede tega in to smo vsi skušali ogledati in razumeti. Seveda kakovost eh, čeških virov, kako s njimi upravljamo, veščine, sistemov, postopkov, strukture, kar se stabilnosti tiče, pa tudi stopnjo procesa, ko se učimo, namreč torej prilagajanje na izkušnjo seveda nestabilnost to prekine, kar je težavno in potem še širše kulturno vprašanje. Seveda pa obstaja dokaz, obstaja dokazi, da manjše države se držajo boljše, kar se tiče uspešnosti na tem področju. Moja inštitucija je ogledal obdobje 2004-2008, glede teh vprašanj, in smo videli, da, je, da so Estonija, Latvija in Polska bila na tem področju boljše. Zdi se, da tukaj ni razlike med velikimi in manjšimi državami, vendar pa celo v tem obdobju je prihajalo do precej decentralizacije. In mislim, da je to pomembno, kar se administrativne zmogljivosti tiče, pa sta Estonija in Litva bili najboljši. Torej, nekaj dokazov za to, kar pravite, imamo. Ni pa to popolnoma jasno. Jan Obreht, ali je smiselno še imeti skupino srednje in vzhodnoevropskih držav? Kar se tiče določenih dejstev, je to še vedno smiselno. Še prav posebno, ker kohezijska politika poganja ekonomski razvoj. Seveda tudi sredstvi in strateškem razmišljanju, vendar pa to se spreminja v zadnjih letih. Nekdo je omenil, da se pojavljajo strategije ne samo na polskem, temveč v večjih državah, ki skušajo uveljaviti nacionalne notranje interese kot okvir za porabo kohezijskih sredstev. Potem tudi nacionalna rast, konvergenca, osredotočena na to, bolj kot na regionalna razvojna vprašanja in potem tudi premik eh, od eh, pristopa, ki je imel nižjo vrednost do sedaj, eh, podpora projektom, ki imajo večjo dodano vrednost. Je pa vse skupaj vedno bolj raznoliko, kar se projektov tiče. Nekatere države v srednji in vzhodnji Evropi so boljše, kar se tiče uspešnosti, kot nekatere države v 15. Torej, tudi tukaj se to spremenja in potem gospod Celer. Vprašanje glede infrastrukture. Če si ogledamo infrastrukturne projekte, to vidimo, poznamo iz EU 15, pa tudi sedaj iz novejših držav članic, so pomankljivosti ali raznolikost, kar se tiče kakovosti porabe sredstev odvisno od tega, ali obstaja zmogljivost strateške analize, utemeljevanja in namenjena sredstev. Infrastruktura je prednostna delno zato, ker je to politično pravačno, ker tukaj so pomagljivosti in ker je to tisto, kar administrativne enote poznajo. Torej, to je manj zapleteno kot druge oblike posredovanj v določenih ozirih. Ključno vprašanje pa je, kaj lahko storimo, kaj bi parlament lahko storil. Ena največjih priložnosti, se mi zdi, je v naslednjem obdobju ta, da če si želimo bolj ciljno usmerjeno politiko in parlament, še posebej ta odbor, bi mislim, da lahko podprl komisijo, pri najprej poročanju, zelo jasnem poročanju o tem, kaj se dogaja. Pri projektih biti iskren in odprt, kje so težave in potem ta odbor sam bi morda lahko počel podobno, kot počne odbor za proračun, glede proračunskih postopkov in bi spremenili, kako ocenjujemo uspešnost kohezijske politike. Hvala lepa. Eh, eh, Hvala lepa. Gospod Laurentiu Gabriel Friptu. Hvala lepa. Govoril bom romunsko. tukaj nekaj vprašanje bilo, kar se tiče romunskih izkušenj, priprave na crvit, celosten urbani pristop. Tukaj je potrebno dejati dvoje. Pripravljamo nacionalno strategijo za teritorijalni razvoj, to je pomembno poglavje, ki ima opravka z urbanim razvojem na različnih ravneh, ne bom šel v podrobnosti, vendar pa zelo veliko je tehničnih elementov tej strategiji. Na naslednji ravni gre za pripravo programske dokumentacije. Tukaj gre za boljšo korelacijo. Ena pri, eden odgovornik je omenil dejstvo, da če vključimo te projekte pod okvir urbanega razvoja skupnosti, da tega ni v veliko programih, v večini programov, z enim ciljem pa to lahko vidimo. Revnejše, bolj zapostavljene regije urbanega okolja to imajo in tako se lahko dotaknemo kar nekaj težav od socialne vključenosti do drugih vprašanj. Evropski socialni sklad ima določen manevrski prostor in tudi e RDF, kajti po eni strani imamo celostne ukrepe. V fazi načrtovanja skušamo doseči točno to, skušamo videti, kako bomo financirali določene projekte, seveda pa moramo spoštovati pravila. Najpomembnejša zadeva pa je, da od pilotnih projektov, ki smo jih zaenkrat imeli, brez udeležbe civilne družbe in lokalne skupnosti pri reševanju težav teh revnih področij in preskočevanja teh ne bomo našli rešitve, kajti nasplošno mesta sicer investirajo, vendar pa ne morejo vplivati na to, kaj se dogaja potem. In zato večina ukrepov nima trajnostnega učinka kar se tiče projektov, ki izkoriščajo več skladov, to je seveda eh, zelo kompleksen sistem, smo se odločili, da bomo imeli nekatere zbirne mehanizme. To smo skušali doseči tudi, ko smo govorili o programih podržavskega razvoja. Tako smo skušali najti pravo formulo, kjer bi podeželje in urbano okolje lahko rasli skupaj pod okvirjem celostnih projektov. Če vsaj imamo enotnih projektov, bi lahko saj zagotovili sodelovanje, tako da bi vsi prejemniki eh, izkoristili prednosti in bi prišlo do pozitivnega učinka. Kar se tiče spremembe nadzornega sistema, nisem bil neposredno vključen v splošno koordiniranje sredstev, vendar pa mislim, da je to vprašanje, ki je povezano z javnimi naročili. Upravljalni in nadzorni sistem, kolikor vem, ne more biti spremenjen, ne da bi obvestili Evropske komisije. Ta ima pomoč pri romanskem organu, organ za nadzor, za revizijo. Ko govorimo o javnih naročilih, pa ni bilo prave spremembe v upravljavskem nadzornem sistemu, predstavljam pa si, da so se s tem ukvarjali nekatere države članice, namreč kako si razlagamo stvari in imeli smo različne razlage prijemnikov, organa, ki upravlja sistemom Evropske nacionalne ravni. Torej govorimo o istem besedilu, ki se je drugače razlagalo. Romunija je se je nenadoma zavedla, da si štiri strani isto sebino tolmačijo na različen način to je vodilo do teh šestih suspendiranih programov v Romuniji. V bistvu pa je pomankanje izkušenj, ki so si razlagali eno in isto besedilo, bili razlog za to, da teh sredstev ni bilo. Niso se vedno vsega tolmačili na najboljši možen način. Upamo da ko bomo s tem obdobjem končali, da se bomo naučili kaj iz tega. In še ena pripomba, čeprav opomba ni letela name, koristi infrastrukturnih projektov, pričakovan vpliv in način, kako se vpliv evropskih eh, sredstev meri, ali je bil znaten ali ne čisto z praktičnega vidika, po mojem mnenju, ima to vprašanje opravka s prednostnimi nalogami. Ali si želite velikega učinka ali pa si želite boljšega sistema, ki bo vodil do boljšega učinka. Pogosto projektov, ki bi imeli največji vpliv, ne moremo izvesti, ker pravila pri izvajanju včasih ne morejo biti v skladu s tem velikim vplivom in potem je potrebno vse skupaj nekoliko prilagoditi, ker si ne želite, da bi sredstva izgubili. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Alda Ozola. Yes, um, I would like to uh, have two comments. Uh. Dve pripombi. Najprej prednosti pomankljivosti centralnih agencij. To je bilo tudi delno namenjeno meni, kljub temu, da je Latvija manjša država in kljub temu, da je kolega omenjal, da je kar učinkovita pri črpanju evropskih sredstev, bi rada izpostavila, da to ne spodkopava celostnega pristopa in lokalnega razvoja ta tip pristopa se je že preizkusil v Latviji in to je bil urbani razvojni program. Tukaj je bil seveda večstranski pristop in mesta so menila, da je to prineslo veliko prednost in je to poskrbilo za njihove potrebe. Katere so prednosti takega sistema ali pristopa? Lokalni organi imajo več uh, moči odločene. Če torej imamo centralni tematski program, potem imamo javni razpis in mesta lahko zaprosijo za sredstva. Morda pa so razmere v različnih mestih različne v določenem trenutku in v določenem letu morda ni možno določeno mesto zaprositi za sredstva, enkrat drugič pa je to bolj smiselno. Torej, če imajo lokalne skupnosti več prožnosti glede odločanja, bi to vodilo do prednosti in boljšega rezultata. Ne govorimo o kakršnem koli namenjenem sredstvu, govorimo o teh tematskih usmeritvah, ki so jasno zapisane v uredbo. Torej, moramo imeti to ravnovese med eh, lokalnim sprejemanjem odločitev, in centralno administracijo. Potem pa kar se tiče infrastrukturnih projektov in neučinkovite uporabe sredstva, strinjam se z vašimi pripombami. Tudi kar se okoljske infrastrukture tiče, naprimer upravljanje odplak, milijon evrov, se na primer nameni, da deset gospodinstv priključijo na kanalizacijo. Torej je težko potem dejansko utemeljiti tako ekonomsko kot okoljsko take operacije. Verjetno nimamo čarobne palčke, vendar pa naj omenim tri možne rešitve. Prvič. bolj razmisliti o napakah iz preteklosti, o naukih, ki smo se jih naučili. To pomeni potem boljše ravnanje prihodnje in tudi več prožnosti. Razmere 2018 bojo do morda popolnoma drugačne kot sedaj, tako da je potrebna določena prožnost za prilagajanje na prave potrebe, ko se projekti dejansko izvajajo. Drugič, partnerstva. Razprave Evropskega parlamenta o tem so že potekale in nevladne organizacije so predvsej zadovoljne z rezultatom. To vidimo pozitivno, če torej vključite socialne partnerje, nevladne organizacije, lokalne partnerje, kot sem dejala, dobite boljše rezultate. In potem potencijalne rešitve. Tretjič, mislimo, da m, mm, lahko Evropska komisija odigra pomembno vlogo pri nadzoru predloženih operativnih programov, partnerskih sporozumov in zahteva utemeljitev programskih izdatkov, potem pa lahko popraša tudi potem, kako bi se skupaj lahko vodilo do rezultatov in prisluhne tudi ostalim partnerjem, lokalnim oblastem, nevladnim organizacijam, zato da bodo bolje razumeli, kakšne so razmere in kakšne so potrebe v določeni državi. In tudi tu, katere so možne rešitve. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Valendovski. Uh, uh, Hvala lepa. Kar se metodologije tiče, kaj poskušamo nadzirati, mislim, da je to pomembno vprašanje. Regionalni. inovacijski semafor, ki spremlja inovacije, ko začnemo potem z glavnimi regijami, potem z največjimi inovatorji, manjšimi in srednjimi. Mislim, da je to taka prava spodbuda. Potrebno pa seveda pogledati za pokazatelje, kaj se pravzaprav dogaja v resnici. Torej imamo različne pristope, lahko gledamo na vse skupaj bolj funkcionalno, ko imamo potem te inovatorje, ko imamo regije, kjer gre pravzaprav samo za raziskave in razvoj in kjer je zelo veliko podjetij. Europa paso industrijske regije z visoko ravnjo zaposlenosti v sektorju proizvodnje. Potem imamo tudi znanstvene regije in tukaj je potreben bolj funkcionalni pristop, to poskušamo storiti. Najpomembneje pa je razumeti, kaj se dogaja za vsemi temi kazalniki. Regije konec koncev zanima to, da najdejo konkretne ukrepe in da poznajo pozitivne učinke letih. Zato mislim, da bo naslednje obdobje šlo v tej smeri. To je povezano tudi z vprašanjem predsednice, ali se mi zdi, da je sedaj več sodelovanja. Mislim, da se to začenja počasi, ampak napredujemo pa naj si gre za torej, kulturne vidike, ki jih ne poznamo dovolj, pa jih sedaj vključujemo bolj, to se spreminja. Najpomembnejši del pri vsem tem, pri vseh ukrepih pa so okvirni pogoji. In potrebno se kaj naučiti za raziskovalne infrastrukture, ki jo financiramo do 75 odstotkov in se morda ne uporablja dovolj. Tako da gotovo se vse skupaj premika, je pa to rdeča nit, na katero se preveč osredotočamo, morda se preveč specializiramo. Ampak govorimo o mehanizmih, ki so potrebni za podporo inovacijam in o tem, kar smo se naučili iz tega obdobja 2007-2013, kar se tiče mehanizmov in izbirnih kriterijev, da bi morda premostili pomankanje zaupanja, ki bi ga lahko domeli kot kulturne razlike in težave pri sodelovanju v teh delih Evropske unije. Hvala lepa, rada bi se zahvalila vsem strokovnjakom. Mislim, da je bila to zelo zanimiva razprava, še prav posebno v kontekstu tega, kar smo slišali strani ministrov Polske in Češke. Sedaj pa prehajamo na naslednjo, zadnjo točko, glavno točko našem dnevnem redu. Upam, da so vsi tukaj. Tukaj gre za predstavitev poročila komisije glede razliko izobraževanja med regijami Evropske unije. Potem pa še sporočilo za člane odbora za regionalni razvoj to pa potem. Sedaj pa dobite besedo vi, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Lep pozdrav vsem članicam in članom. Zelo vesela sem, da se je odbor odločil, da bo gostil Evropsko komisijo enoto za upravljanje izobraževanja in usposabljanja. Predstavila vam bom samostojno poročilo z naslovom Pazi vrzel razliko v izobraževanju med regijami Evropske unije. Na začetku bom predstavila nekatere ključne ugotovitve, do katerih sem prišla, na to pa predstavila še nekaj zamisli za prihodnost, tako za politiko, kot tudi za možen prispevek Evropske unije. Tudi nekaj izsekov iz tiska imam s seboj, na spletni strani so stvari na voljo. Pa začnimo. Zakaj je to vprašanje tako pomembno? Veliko dokazov imamo na voljo, ki kažejo, da so regionalne razlike na področju izobraževanja kasneje vidne v širših neenakostih med regijami. Obstaja torej tesna povezava med gospodarskim razvojem in stopnjo izobrazbe v številnih regijah. problem je, da se visoko izobraženi ljudje odločijo zapustiti regijo, prihaja do bega možganov, posledično do počasnejšega regionalnega razvoja. Veliko oseb ima dobre veščine in te osebe potem zapuščajo določeno regijo. To pa sproži domino efekt. Znanje torej odteka iz posamezne regije To posledično vpliva na gospodarsko uspešnost in razvoj te iste regije, tako da gre za resen problem. Vse skupaj je pomembno z vidika socialne kohezije. Razvoj je postavljen pod vprašaj razlike na izobraževalnem področju med posameznimi regijami, se potem odraža tudi v gospodarskem razvoju. Kaj je pravzaprav to poročilo, kaj predstavlja, nekaterega imate v rokah. Mi imamo na voljo mrežo strokovnjakov za socialne vidike izobraževanja in usposabljanja. Ti pripravljajo študije in poročila za komisijo. Gre za pregled teoretskega in empiričnega Znanja, ki ga imamo na področju izobraževanja in sposabljanja, Eurostat pa tudi drugi viri nam posredujejo te podatke, vsi viri, ki imajo te podatke na voljo. Raziskovalna ekipa je kvalificirana ekipa družbenih strokovnjakov, profesor Deni Dorleng, dr. Dimitris Balas iz Šefilske univerze. Nažalost, ju ni z nami danes, tako da boste morali potrpeti o poslušanju moje predstavitve tega poročila. Poročilo kot tako vključuje več kot 100 zemljevidov, s katerimi naj bi vizualizirali regionalne razlike na področju izobraževanja. Uporabljamo napreden sistem, obstajajo pa seveda določene omejitve z vidika podatkov. Večina podatkov je na ravni NUC 2. Države, za katerih nimamo podatkov jih ne moremo primerjati. To so države, ki še niso na ravni nodstva. Podatki niso vedno aktualizirani. To poročilo temelji na podatkih iz leta 2010. Poročilo predstavlja zemljevide, analize na podlagi 12 kazalnikov, ki so vezani na izobraževalne priložnosti. Poročilo skuša izpostaviti ključno problematiko, katera so ključna vprašanja, s katerimi se ukvarja poročilo. Poročilo skuša odgovoriti na vprašanje, kot je naprimer, katere so izobraževalno bolj v ugodnem položaju, kakšne so razlike med regijami. Drugo vprašanje je, kako države članice uspevajo? Kakšne so razlike med državami članicami, tudi kakšne so razlike znotraj držav članic? Tretje vprašanje pa je vezano na politike, ki bi jih lahko sprejeli, zato da odpravimo razkol. Poglejmo si zemljevid. Nekdo je izpostavil težave z majhnim tiskom, to sem slišala, ko sem stopila v dvorano, mi je žal, da so prosojnice natisnjene na tak način, kot so, ampak verjetno boste v poročilu lahko bolje razbrali stvari. Začnimo s to analizo posameznih evropskih regij, kakšne so razlike med njimi. Prvi kazalnik je vezan na posameznike, ki so nizko kvalificirani zato da boste razumeli, kje se pojavljajo težave v primerjavi z celotnim številom prebivalstva. Ponekod obstajajo cela področja posameznikov, ki imajo nizko razvite veščine, imajo izobrazbo na primarni ali maksimalno sekundarni ravni. Potem vidite, kje je delež neenakosti še posebej velik Grčija, Španija, Portugalska, Italija. Je vmes z vijoličnimi obarvana. Se opravičujem za premajhen fond na prosvojnicah. Če si pogledate konkretne regije, regije, kjer je največji delež nizko kvalificiranih ljudi. Boste videli, da je to regija Lenteho v, na portugalskem, Extremadura, v Španiji. To so regije, ki so najmanj uspešne. Tam, kjer je posameznikov z nizko izobrazbo manj, pa najdete na levi strani. Večinoma gre za nemške regije. Kako pa zadeve stojijo, ko gre za visoko kvalificirane posameznike? Slika je tu nekoliko bolj raznolika. Ta zemljevid prikazuje kraje, kjer je največ posameznikov z visokošolskimi ali univerzitetnimi diplomami. Kot vidite, so stvari precej razpršene. Če si pogledamo posamezne regije, razdelitev je enaka kot prej. Se upravičujem še enkrat za majhen fond. Regije, kjer je največ oseb z visoko izobrazbo, so London, Brabon Valon v Belgiji, Štokholm, pa iz Vasko, Utrecht, Bruselska regija tudi mimo grede. Regije, kjer je ta stopnja najnižja, 7 odstotkov naprimer dosegajo v severozapad, Duna Češka, Sud Monteniji v Romuniji, Vale da Osta v Italiji, Alenteho Portugalska. Tako da obstaja povezava med to prosovnico in tisto, ki sem jo predstavila prej. Videli smo prosojnici, ki prikazujeta kraje z eh, visokim številom nizko kvalificiranih in visoko kvalificiranih in sposobnih posameznikov. Tu pa vidite, koliko oseb se vključuje vse življensko učenje. Tudi tu obstajajo velike razlike posod po Evropi. sever, jug, vzhod, zahod, tako se stvari razlikujejo. No, največje število posameznikov v vseživljenjskem učenju so regije v Združenem kraljestvu, švedskem. Regije iz držav na jugu Evrope so tiste, kjer je najmanj posameznikov, ki so vključeni v vseživljenjsko učenje, naprimer v Bolgariji, severozapadni, potem v Grčiji, Egeos, Bolgarija še enkrat. Se upravičujem za slabo izgovorjavo teh imen. Regije, kjer so visoke stopnje udeležbe v vseživljenjskem učenju, pa so regije iz Združenega kraljestva, notranji London, potem danski Hoverstaden, Nordjylland tudi švedske in finske regije se tu nahajajo. Vidimo zanimiv vzorec, kakšna je razlika med severom in jugom Evrope. Na koncu pa še par besed o tem, kakšne so razlike med posameznimi regijami na evropski ravni. Geografska dostopnost visokega izobraževanja je ključni kazalnik pri tem. Ta kazalnik prikazuje kje osebe živijo manj kot 60 minut daleč od najbližje univerze. Ta kazalnik je izključno geografsko opredeljen, je pa vseeno zanimivo videti. kje se pojavljajo te regije. Malta, Bolgarija, severozapaden ponovno, potem v Španiji, prav tako najdemo kakšno regijo, druge regije v Grčiji. Ta kazalnik je treba jemati z določeno mero previdnosti, poštevati je treba tudi odprte univerze, spletno poučevanje, tako da stvari niso jasno črno-bele. Pri tem kazalniku so manj uspešne države iz severnega dela Evrope, severni del Finske, Švedske naprimer. Drugi kazalniki kažejo, da je v teh regijah uspešnost na področju izobraževanja dokaj visoka. Kazalniki, ki kažejo na to, kaj se dogaja znotraj držav članic. V poročilu skušamo preveriti, kakšne so verzeli med najbolj uspešnimi in najmanj uspešnimi regijami znotraj ene države. Razmerje je tu približno enako. Kje je največ posameznikov z nizko stopnjo izobrazbe? Vidite, katera je najbolj uspešna, katera najmanj uspešna regija. V Alzaciji je delež najnižji oziroma to razmerje, najvišje je na Korziki. V Franciji je zato največji razkorak med vsemi državami članicami sedijo Grčija, Španija, Romunija in Nemčija. Tudi tu obstajajo precejšnje razlike med regijami in deleži. Majhne razlike se pojavljajo v Sloveniji, na Irskem, Slovaškem, Avstriji in Finskem. ta kazalnik si lahko razlagamo nekoliko bolj previdno, če je neka regija zelo uspešna ali če je delež z nizko izobraženih prebivalcev v eni regiji nizek, se vseeno lahko pojavijo razlike. Tako da je treba stvari nekoliko bolj zmerno tolmačiti. Koliko je študentov v terciarnem izobraževanju? Študentje, ki so trenutno upisani, so bili zajeti v to prosojnico. Na podlagi tega tudi opredeljujemo prihodnje napovedi. Velike razlike so pogosto povezane z to delitvijo osrednji del podeželje. Največje razlike se pojavljajo v Belgiji med Bruslem in provinco Luksemburg, tudi na Češkem so velike razlike v Avstriji in v Italiji. Grčija in Romunija prav tako doživljata velik razkorak, kar 80 odstotni. To običajno lahko pojasnimo s tem, da je izobraževalni sistem bolj dostopen v večjih regijah in v prestolnicah. Nekoliko drugačno podobo dobimo, če si pogledamo to, kdo dejansko doseže terciarno izobrazbo. Zadeve so tu nekoliko drugačne, tudi seznam držav je drugačen kot pri drugih prisojnicah velike razlike se pojavljajo med regijami, kjer je veliko diplomantov in tistimi, kjer diplomantov ni zelo veliko. Velike razlike so v Združenem kraljestvu, v Franciji, na Češkem, v Španiji, na Slovaškem in v Romuniji. Iste regije se pojavijo tudi na samem vrhu. Ile de France 33 odstotkov oseb je visoko izobraženih na korzi, ki samo slabih 12 odstotkov. Zanimivo je, da kjer so te razlike majhne, Irska, Italija, Slovenija, Portugalska, Finska in Avstrija, so dejansko pod desetimi odstotki. Še zadnji kazalnik za razlike znotraj držav članic, koliko odraslih sodeluje v vseživljenjskem učenju znotraj države. Velika razlika obstaja v Združenem kraljestvu na Slovaškem in na Danskem, ampak tu je največja. Morda nastala zaradi tega, ker v posameznih regijah imajo posamezniki daljšo življenjsko dobo. Toliko o samem pregledu, kaj vse se nahaja v poročilu. Veliko več dokazov imamo na voljo, kot jih lahko predstavim. Če imate interes za to tematiko, vas vabim, da si poročila bolj podrobno preberete. Kaj to pomeni za oblikovanje politik na tem področju? Morda je to zanimivo tudi za vaš odbor. Na podlagi te študije je očitno, da lahko kraj bivanja precej vpliva na prihodne možnosti, ki jih ima posameznik. Morda niste najbolj primeren odbor za to, da vam to pojasnjujem, ampak uh, Dejstvo je, da so regionalne politike pomembne, zato ker nacionalna poprečja prikrijajo lokalne in regionalne realnosti. Mislim, da bi morali bolj ciljno posredovati na določenih področjih. Kaj lahko storite za to, da bi odpravili te razlike? Tu ne gre za nekaj, kar smo ravno kar odkrili. Veliko politik se že izvaja, Številne države so upravile veliko političnih posegov, lahko se pa še veliko naučimo. Ogromno možnosti še imamo za to. Države bodi si zauzamejo pristop, v okviru katerega porazdeljujejo sredstva med posamezne regije, ali pa zauzamejo bolj ciljno usmerjen pristop in se osredotočijo na konkretne regije. Priča smo bili takšnim programom na portugalskem, švedskem, v Združenem kraljestvu v Franciji. Vse je seveda odvisno od potreb v posamezni regiji, od pristopa, ki ga je zauzela država. Pomembno sporočilo je tudi naslednje sporočilo. Preveriti je treba sinergije med posameznimi politikami. Ne moramo se lotevati vprašanj z področja izobraževanja, če istočasno ne rešimo tudi drugih vprašanj, ki so relevantna za regionalni razvoj. Že prej sem povedala, da so razlike na področju izobraževanja, kasneje vidne tudi na področju zaposlovanja, na področju plačne politike. Zato morajo vsi snovalci politik zauzeti prečni širši pristop, ne smajo vsega utemeljiti zgolj v kontekstu izobraževanja. To je zelo pomembno. Najbolj pomembno pri vsem pa je, da vse več dokazov potrjuje pomen človeškega kapitala. Človeški kapital je pomemben dejavnik za regionalni razvoj, za gospodarsko uspešnost na regionalni ravni. Vidite, da kjer imajo na voljo znanje, to pritegne inovacije, raziskave, konec koncev rast, gospodarski dejavniki so tam, kjer se uspe zadržati visoko raven znanja. To tudi potrjuje, da je smiselno razširiti sodelovanje v visokošolskem izobraževanju, to je zelo pomembno politično sporočilo. Če si pogledamo še to, kako lahko Evropska unija prispeva, veliko se lahko razreši na nacionalni in regionalni ravni, vprašanje pa je, kaj lahko stori Evropska unija. Kot prvo priznati moramo, da strategija EU 2020 s pametno, trajnostno in vključujočo rastjo lahko služi kot celostni politični okvir, kot neka politična agenda uporaba ključnih ciljev, tako glede zgodnega osipa in doseganja visokošolske izobrazbe, pa lahko povem, da sta oba izjemno pomembna, da jo je treba preveriti tudi na regionalni ravni. Pomembno je, kakšne mehanizme uporabljamo, zlasti v kontekstu priporočil za posamezno državo vse bolj se osredotočamo na vprašanja in usposabljanja, zlasti v zadnjih treh priporočil. Ko gre za politike, ki so namenjene izobraževanju na evropski ravni, na voljo imamo strateški okvir za politično sodelovanje, imamo odprto metodo sklejevanja. Države članice v tem kontekstu sodelujejo, spodbujajo skupno učenje, peer review. Na to bi se morali osredotočati želeti tudi v prihodnje še ukrepiti takšno sodelovanje in usklajevanje. Izboljšati treba enakopravnost in socialno kohezijo tudi preko izobraževanja. Še dve nedavni politični pobudi. Novembra lani je komisija predstavila sporočilo z naslovom Ponovno razmišljanje o izobrazbi in sprememba politike. Želeli smo izboljšati veščine posameznikov zato da se bomo zmožni soočati z izzivi 21. stoletja. Vse bolj se pojavljajo potrebe po visokih stopnjah veščin, tudi na področju poklicnega usposabljanja. Potem je tu še pobuda odpiranje izobraževanja, opening up education. Želeli smo pokazati, v okviru tega sporočila komisije gospa Vasilja in gospa Kruz sta pri tem sodelovali, da bi morali uporabljati nove tehnologije IKT pri izobraževanju, pri učenju, pri doseganju tistih posameznikov in regij, ki so nekako v slabšem položaju vas vabim, da si preberete to sporočilo jutri. Še par besed o instrumentih za financiranje. Načrtujemo Erasmus Plus od leta 2014 naprej. Na voljo bo več priložnosti za vse akterje z področja izobraževanja, lahko se bodo sposabljala posamezna zavezništva, združenja, povezali se bomo z regionalnimi, lokalnimi organi. Več sredstev je predvidenih za Erasmus. S tem bomo dali pomemben zagon tudi delu, zato da se odpravijo vse razlike. Še par besed o evropskih strukturnih investicijskih skladih. Če si pogledamo, kaj se je dogajalo z naložbami v izobraževanje in usposabljanje in z kohezijskimi skladi v zadnjem programskem obdobju, lahko gotovimo, da imamo na voljo kar nekaj dokazov v zvezi s tem, da je vlaganje v izobraževanje in usposabljanje v primerjavo z infrastrukturo, podporo poslovanju in kmetijstvom edino področje, kjer dosegamo dobre srednjeročne rezultate. Višji človeški kapital je povezan tudi z višjo regionalno uspešnostjo. Če se pojavljajo vse večje neenakosti pri človeškem kapitalu, se potem pojavijo tudi vse večje gospodarske neenakosti. Terciarno izobraževanje pa je najbolj povezano z gospodarsko uspešnostjo. S tem samo še enkrat lahko potrdimo, kako pomembno je, da posamezniki zaključijo terciarno izobraževanje. Sklepi glede kohezijske politike, kaj se trenutno dogaja, kaj bo s pogajanji, ki nas čakajo za nov večletni finančni okvir. Lahko ugotovimo, da je zelo pomembno znatno ulagati preko evropske velikih strukturnih investicijskih skladov izobraževanja in usposabljanje. Mislim, da je to pomembno z vidika Evropskega socialnega sklada, kjer imamo jasne tematske cilje, deset smo jih zastavili, ti se morajo odražati na nacionalni in regionalni ravni. To pa je pomembno tudi z vidika investicijske in izobraževalne infrastrukture, z vidika sklada za razvoj podeželja. Ko govorimo o Evropskem socialnem skladu, je pomembno, da zagotovimo zadostno stopnjo financiranja v človeški kapital znotraj socialnega sklada. No, mislim, da mi tega tu ni treba podarjati, ampak karkoli storimo, moramo storiti na podlagi potreb v posameznih regijah, samo tako bomo odpravili razlike. Ko gre za kohezijsko politiko, je pomembno, da izkoriščamo sinergije. Tu se mi zdi, da imamo na voljo dokaze, ki jasno kažejo, kako pomembno je, da izobraževanje povežemo z zaposlovanjem, socialno vključenostjo, raziskavami in razvojem. Pogledati se treba tudi, ali obstajajo sinergične povezave z drugimi skladi, z Erasmus Plus, z obzorjem 2020, Mi sodelujemo z ministrstvi za izobraževanje, skušamo jih osvestiti o tem, da morajo stopiti v stik z ministrstvi za regionalni razvoj, ker je to pomembno vprašanje. Zlasti, ko se podpisujejo operativni programi in partnerski sporazumi. Mislim, da je to vse, kar sem želela predstaviti. Upam, da nisem bila predolga upam, da sem mu zbudila vsaj malo zanimanja za nadaljno razpravo in bom sprejela kakšno vprašanje, če jih imate. Eh, hvala lepa. Ne vem, če je kakšno vprašanje, Viktor. So for, for Najlepša hvala za to predstavitev, ampak nekaj eh, elementov je, ki niso samo strašljivi za države članice, ampak za celo EU. Prvič, dejstvo je, da v mnogih državah članicah nepismenost raste, kar je v nasprotju se prejšnjo situacijo. V času krize nepismenost raste. In kako naj govorimo o visoki izobrazbi, o visokem šolstvu, če se istočasno dogaja proces masovne nepismenosti. Drugič, Dramatičen razkorak obstaja med podeželjem in mestnim okoljem. Ne samo v Romuniji ali Bulgariji, ampak tudi v drugih državah. Tretjič. Vedno večji je razkorak znotraj držav članic, eh, kar zadeva univerze. Nekatere univerze so dobre univerze, kakovostne, po drugi strani pa so v isti državi eh, univerze, ki ne dosegajo nacionalnih standardov. Potem je tu še težava. Brezposelnost po diplomi. Kaj naj študent potem, ko diplomira, naredi s svojim življenjem, če ne dobi dela? To ni tako samo v Španiji in Grčiji, kjer je stopna brezposelnosti astronomsko visoka. Vedno bolj smo priča temu problemu v vseh državah, v vseh družbah. Kako prepričati mlade? Naj gredo študirati na univerzo, če potem nimajo veliko možnosti za zaposlitev, kajti trg je zelo spremenljiv velikokrat morajo sprejeti eh, neko delo samo zato, ker eh, rabijo delo. Je pa to delo dosti pod ravnjo njihove izobrazbe in to je težava in to je masovni problem, množični problem, vsaj na vzhodni strani EU. Večina naših najboljših študentov iz Romunije, Bolgarije, iz Mačarske, ne vem, če je tako tudi na polskem, ampak uh, večina naših najboljših študentov gre iskat boljše delo na evropski trg dela. To je normalno, saj je to tržna filozofija. Ampak kaj se bo zgodilo na koncu? Kdo bo vodil naše občine, kdo bo vodil naše regije, če se bodo tako zniževali standardi? Mislim, da je nujno imeti strategijo, ki bo obrnila to tendenco. Nobene čarobne palice ne vidim, ki bi tu pomagala, ampak to so dramatična vprašanja za vse vlade. Saying, China... Za zaključek. Vsako leto na kitajskem zaposlijo okrog 5 milijonov diplomantov. Vem, da imajo tam nekoliko drugačen model, ampak ko začne v družbi delati pet milijonov visoko, eh, visoko izobraženih ljudi, je to nekaj stran. Druga stran pa je, da pri nas smo priča odhajanju ravno takih številki eh, ljudi, ki odhajajo. Lepo se je igrati se statističnimi podatki, ampak ali imamo kakšen odgovor na ta dramatična vprašanja? Martin Šulc je to vprašanje postavil po sestanku s španskimi kolegi in ta situacija je enaka v vseh državah članicah in to so dramatična vprašanja. Študenti? bodo kmalo iskali službe v Magrebu in v Brazilijo, kajti države članice ne morejo zaposliti niti vseh naših eh, diplomantov. Viktor, moramo žal končati. Jan, zelo na kratko. Kratko vprašanje. tukaj gledam rezultate in podatke. To je zelo zanimivo. Prvo vprašanje je, kje so ti razkorake, kje so razlike, ampak kje so razlogi za te razlike. Ali gre tu za življensko raven, ali gre za vprašanje ravni izobraženosti in usposobljenosti učiteljev, ali gre za uh, opremljenost šol kako naj rešimo to vprašanje? To je zelo zanimivo, kajti razlike so različne. Luksemburg oziroma provinca Luksemburg v Belgiji, e, raven je zelo nizka. Zakaj? In potem je tu še korelacija z BDP in z inovativnostjo. Vse to je zelo zanimivo. Ali se te razlike vidijo tudi v stopni inovativnosti. To je zelo, zelo zanimivo. Bom še stopil v stik z vami, če sam ne bom našel odgovora. Hvala. Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt. Euh, eh, hvala lepa, gospa predsedojoča. Bom zelo Eh, eh, kratka, strinjam se z Janom in gospe Erikson, se zahvaljujem za vse te podatke. Če si pogledamo temo, o kateri smo govorili prej, eh, bi morda morali primerjati podatke med seboj. Na eni strani podatke iz uporabe kohezijske politike in po drugi strani te podatke, ki smo jih videli. In bi videli, kje se stvari pokrivajo. Vem, da ste želeli eh, postaviti vprašanje, kakšne politike moramo izvajati, zato da bomo odpravili te neenakosti. Neenakosti so, kaj imamo pa na razpolago, da jih odpravimo, kateri instrumenti so tu. Bila sem tudi članica odbora za eh, usposabljanje in eh, kulturo, sem tudi učiteljica, ampak res me zanima, kakšna orodja, kakšni instrumenti so na razpolago, kako lahko odpravimo te neenakosti, kakšni so razloge za nje. Ko smo poslušali predstavitve o kohezijskih skladih, se človek vpraša, kaj pa naj naredimo, ali ne bi mogli prenesti dobrih praks iz določenih regij, ki so znale izkoristiti sredstva iz IFS, iz strukturnih skladov. Mislim, da bi v naših odborih morali eh, preučevati eh, te situacije in nekako križati med seboj podatke, tako da bi videli, kje so najboljše prakse, eh, in kako te dobre prakse prenesti drugam. Ali lahko usmerjamo evropska sredstva glede na politike? Mislim, da ne potrebujemo pravil, ki so splošne za vse, kajti ugotavljamo, da eh, so pač regije bolj učinkovite ali manj učinkovite, kar zadeva njihove razvojne programe. Če bi pred letom in pol razmišljali o tem, bi mogoče eh, potem prišli do drugačnega zaključka, kar zadeva strukturne sklade. Hvala lepa, imam samo dve minuti. Ja. Z veseljem se z vami pogovorim po sestanku, ampak ne rečem samo to. Eh, po vrsti bom šla in bom kratka ti zaključki se nanašajo na visoke šolstvo. Res je, ampak eh, stopna nepismenosti nas zelo skrbi in na evropski ravni so bili sprejeti nekateri ukrepi, kako ta problem rešiti. Imamo tudi kriterije, imamo uh, delovne skupine, torej to ni neko področje, ki bi ga zanemarili, ampak eh, nepismenost predstavlja problem in regionalni podatki nam včasih eh, manjkajo, kar zadeva brezposelnost po diplomi, brezposelnost diplomantov, strinjam se z vami, to je velika težava, e, mogoče je večja v nekaterih državah in regijah. Če si pogledamo te podatke, je zanimivo videti, da Viš, boljša, kot je izobrazba, boljša je možnost zaposlitve. Torej, še vedno je tu pozitivna eh, korelacija, čeprav človek mogoče ne dobi eh, tiste eh, službe, ko si jo želi takoj po, po diplomi. Bek možganov, o tem ste govorili, smo priča temu, to smo opazili tudi mi, to ni nobena skrivnost, tu ni čarobne rešitve, to je vse splošno fenomen, povezan tudi z regionalnim razvojem, ampak lahko nekaj naredimo s tem, da vlagamo v prave veščine in s tem, da poskušamo pritegniti več gospodarske dejavnosti v regiji. Potem razlogi za te razlike, za ta odstopanja, kašna urodja imamo na razpolago. Rekla bi, da smo v bistvu na samem začetku eh, tega procesa. Ta študija je bila zelo poceni, manj kot 8000 evrov smo porabili za to kartiranje. V bistvu je šlo za to, da smo zbrali obstoječe informacije in jih opisali na zemljevid. Sedaj imamo orodja, kot sem rekla, vemo pa seveda, da je šolstvo eh, stvar, ki spada v predstojnost držav članic. Imamo možnost za financiranje eh, iz strukturnih in eh, kohezijskih skladov. Sedaj imamo dovolj dokazov, dovolj dejstev, da lahko to usmerjanje nekoliko usmerjamo. Mogoče bi morali drugače gledati, mogoče bi morali dati večji podarek raziskavam. Po drugi strani je pa res, da sedaj analiziramo posamezne države. Imamo analitike v naših državah, ki poskušajo uh, Eh, analizirati vsako regijo, vsako državo in ugotoviti, kakšne so konkretni izzivi na področju izobraževanja in usposabljanja in potem skušajo nekako uskladiti svoje poglede na to. Hvala. Hvala. Upamo, da takrat, ko bo komisija nadaljevala s to študijo, da bomo tudi imeli priložnost kaj slišati o tem najlepšah. Hvala sedaj pa zelo na hitro poročilo koordinatorjev. E, pomembne odločitve so bile sprejete. Tu je zakonodajno poročilo o skladu za ELS, potem rezultati e, sklepov e, junijskega sveta v povezavi z predlogom komisije z finančnimi porazdelitvami določenih držav članic za ELS potem skupne dejavnosti z e LS, potem Kanarski otoki in ALS, e okrepi za eh, Evropski eh, enotni trg za telekomunikacije, to so dobili zeleni, potem smo se odločali tudi o delegacijah, Letos se predlaga, da imamo delegacijo na nizozemsko, problem je v tem, da do sedaj nismo prejeli nobenega predloga za udeležbo v tej misiji. To je tisti, ki vas to zanima, imate še malo časa na razpolago, da se pogovorite s koordinatorji. Na, za naslednje leto, za dva meseca med januarjem in marcem bomo mogoče imeli še eno delegacijo eh, in vsaj eno ali dve javne razprave. Dogovorili smo se, da na, bodo koordinatorji dali potrebne informacije do 11. oktobra in odločili smo se tudi o zunani študiji. Rekli smo, da bomo zahtevali novo študijo o vlogi mest v kohezijski politiki za obdobje 2013-2020 in smo se odločili, da bomo dopolnili tekočo študijo o pripravljenosti držav članic za eh, kohezijsko politiko EU in da bi povečali zmogljivosti držav članic. Če neke dve mnenje smo razdelili za predlog o direktivi in uredbi eh, v, o statusu Majot, eh, poročevalec oziroma oblikovalec mnenja naj bi bil gospod Majot, Sedaj smo zvedeli, da sta NV in Peš poročili sprejeti že novembra, se pravi decembra bo eh, glasovanje. Sedaj je edino, kar nam ostaje, da odpremo rok za predloge spremem. Rok je 30. september in o uh, predlogi sprememb bomo glasovali 14. oktobra in rezultat glasovanja bo mnenje to je edini postopek ki nam je uh, uh, in dobili boste vse informacije o teh rezultatih. Zadnji sestanek uh, v ponedeljek 14. oktobra. Zahvaljujem se tolmačem, da so z nami ostali do sedaj. Sestanek zaključujem. Hvala. No, eh, With this amendment, right?